So, ich würde jetzt unsere. Tako. Sedaj bomo nadaljevali z eh, našim sestankom. Eh, nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Nadaljevali bomo sa točko 7. Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in uredba številka 1307 iz leta 2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020. To poročilo je izredno tehnično in zato so se koordinatorji odločili, da eh, ne bomo imeli običajnega postopka poročanja, ampak eh, da bom eh, jaz sam poročevalec za to poročilo. V svojem deseju boste našli osnutek eh, poročila, eh, 28. septembra sem vam eh, ta osnutek poslal in eh, predlagal sem, da ne bi eh, besedila komisije nikakor spreminjali. Odločili smo se za koordinatorje za poenostavljeni postopek, zato da bi hitro prišli do odločitve, kajti na ta način bomo lahko hitro zagotovili prožnost med stebroma, ki se bo lahko uporabljala tudi za koledarsko leto 2020 in pa da bomo zagotovili finančno disciplino za proračunsko leto 2021. Zato smo torej predlagali poenostavljeni postopek. In vesel bi bil, če bi eh, podprli zamisel, da ne bi uložili nobenih predlogov sprememb in da bi se torej odločili za ta poenostavljeni postopek. Svet mi je potem dejal, da če bi postopali tako, namreč da ne bomo vnesli nobenih predlogov sprememb, da bo potem svet takoj ukrepal in da bo sprejel predlog Evropske komisije. No, in sedaj eh, lahko takoj dobijo besedo poročevalci v senci, eh, kolegica Katajnan. Hvala lepa, eh, gospod posledujoči. Lada bi vas podprla pri tem dosijaju, eh, kar se da hitro eh, moramo napredovati pri tem dosijaju, kajti ta dosija je tehnične narave in je hkrati tudi zelo nujen. Sem poročevalka za prehodno uredbo in uh, poglavitni dosije uh, eh, si moramo pogledati uh, spomladi. Uh, to bo zelo tehničen dosije, ki ga moramo hitro sprejeti kajti časa imamo manj kot 13 mesecev, to pa neposredno zadeva kmetovalce. Zato mislim, da je naša naloga ta, da hitro ukrepamo za kmetijski sektor. S svojim timom že delam in veselim se, plodnega sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. Torej, prosim, eh, lahko eh, me nagovorite eh, glede katere koli točke, zato da bo postopek stekel kar se da hitro. Hvala lepa. Hvala lepa. No, na začetku nisem povedal, da imamo dva predloga za te prehodne roke. Prvi predlog je ta, katerega sem že omenil, ki je tehnične narave. Drugo poročilo pa je poročilo kolegice Katajnan. Tam pa gre bolj za politično vprašanje, namreč kako eh, dolgi naj bi bili prehodni eh, roki. Tem, Tak, hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct, jak... Kolegice Vričionova, hvala lepa, gospod sedoče. Sem poročevalka v senci za EKR in lahko eh, potrdim, da je to zelo tehnično poročilo. Gre za podaljšanje določenih eh, mehanizmov, ki delujejo in ta mehanizem bi moral delovati eh, tudi v prihodnje. Strinjamo se tudi s tem, da bi morali ta predlog kar se da hitro sprejeti, tako da bi vse skupaj lahko delovalo že konec januarja naslednje leto. Svet se je s tem eh, izjemoma strinjal, tudi to ste že povdarili, gospod predsedojoči. In eh, strinjam se s postopkom v skladu s 50. členom. Tako bomo pomagali evropskim kmetovalcem ki čakajo na to, da bo ta zakonodaja tudi sprejeta, zato da bodo dobili sredstva za to prehodno obdobje. Hvala lepa. Kolega David. Hvala lepa. Podpiram ta predlog in pravzaprav mm, ne morem ničesar več dopolniti. Kolegi Kokalis, ja kolega Kokalič oziroma vi ga nadomiščate. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Eh, torej, eh, zadeve ne bodo stekle do leta 2021. V tem prehodnem obdobju moramo zagotoviti, da se bo skupna kmetijska politika nadaljevala skladno s sedanjimi predpisi. In eh, v tem smislu uh, imamo tudi predloge sprememb in mislim, da se vsi strinjamo, da to ni naša napaka, uh, torej ni naša napaka, da je prišlo do zamude. Želim si, da bi to vse sprejeli do, leta, do konca leta 2021, zato moramo postopati hitro, preučiti moramo predlog Evropske komisije, sestati se moramo s svetom in zadevo moramo spraviti skozi uh, skladno s uh, postopkom iz 50. Uh, eh, člena in sicer brez predlogov sprememb. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Bi še kdo želel besedo? Druge politične skupine niso imenovale poročevalcev v Sinci. Aha, kolegica Magines. Hvala lepa. Eh, pozdravljam eh, irske kmetovalce, ki so nas danes eh, obiskovali, obiskali. Kmetovalce zanima, ali bomo zagotovili gladek prehod med sedanjo skupno kmetijsko politiko in pa med novo reformirano SKP kajti eh, nova politika se bliža in eh, oziroma kdaj bo ta nova politika prišla tega, na to vprašanje verjetno ne moremo odgovoriti. Lahko pa bi se ukvarjali za dvema zadevama, torej proračunski položaj v prehodu. Ali imamo kakšne gotovosti v zvezi s tem? Eh, ali bomo delali na zadanjem predloge Evropske komisije ali na finskem predlogu? Torej, toliko številk kroži. To je pomembna stvar. In druga stvar. Um, Zamisel je ta, da bi države članice nadaljevale z konvergenco tekom prehodnega obdobja in ne, da bi takoj začeli z novimi reformami. Torej, to so moje vprašanja, ampak najpomembnejše je to, da ne vemo, kdaj bo sprejet proračun in ne vemo, za kakšne številke gre. Hvala. Hvala lepa, kolegica Maginez. No, eh, To bi bila sicer moja druga točka, kajti z nami sta dve skupini obiskovalcev. Eh, eno skupino je omenila že kolegica Magines, imamo pa še eno skupino, kolega Kokalisa iz Grčije. Vse vas lepo pozdravljam eh, na seji tega odbora. Eh, kolega Desel želi besedo. Izvolite. Gospod eh, predsednik, nekaj o zvezi s tem kar je dejala gospa McGuinness. Radi bi vedeli, kdaj bo začela veljati naslednja skupna kmetijska politika. To je pomembno za kmete in tudi smernice in napotke, ki jih bomo dali. Torej, Jasno je, zakaj si moramo prizadevati ni toliko pomembno, kdaj bo naslednja SKP stopila veljavo, pomembno je, kdaj bo dobili več eh, prihodkov. To je najpomembnejše vprašanje. Ja. Hvala lepa. No, danes eh, popovdne. Eh, bomo imeli na javni predstavitvi eh, možnost, da o tem razpravljamo, kajti povabili smo strokovnjake, ki se bodo ukvarjali prav s tem vprašanjem, namreč v kateri, v kateri smeri naj gremo. In sedaj, gospod Buda. Hvala lepa. Danes zjutraj sem se srečal z kmetovalci in vsi sprašujejo po prehodnem obdobju in koliko časa bo trajalo. Pomembno je, da jim podamo jasne odgovore, zato da bodo vedeli, kaj jih čaka in vedeti morajo, kdaj bo začela delovati eh, nova SKP. Kaj ti s tem povezujajo velika upanja in oni morajo eh, te nove skupne kmetijske politike prilagoditi svoje poslovne načrte. Spoštovane kolegice in kolegi. Ne želim um, naenkrat um, prekiniti te razprave, ampak vprašanje eh, prehodnega eh, obdobja, torej ali bo to leto 2021 ali 2022, ali pa bomo eh, mi v odboru prišli do sklepa, da potrebujemo dve leti. Torej, o tem bomo razpravljali januarja na našem naslednjem sestanku. Takrat bo z nami poročevalka Katajnen. In danes eh, se pravzaprav osredotočamo na eh, ta bolj tehnični eh, predlog, namreč, da bi države članice lahko imele možnost prožnega prenosa sredstev med stebroma tudi v letu 2021. Torej, to je ta dosje bolj tehnične narave. In eh, torej želimo si, da bi imeli tudi sedaj to prožnost, za katero smo se dogovorili v prejšnjem obdobju. No, pravzaprav sedaj teče razprava o tem predlogu, samo da ne bo prišlo do zmešnjave. Ali bi še kdo želel besedo? Ja, kolega Flanagan. No, ali lahko države članice eh, preidajo na popolno konvergenco. Države članice lahko to storijo, kajti 19 držav članic to že ima. Na Irskem je tako, da eh, to, lahko, da eh, to konvergenco lahko zagotovimo tako in tako, sedaj, ko govorimo o tem, o tem prihodnem obdobju. To možnost tako in tako imamo. Dobro, če nihče drug ne želi besede, potem bom dal besedo komisiji. Gospa Karaskot, izvolite. Hvala lepa. Rada bi se vam zahvalila, torej rada bi se zahvalila odboru za eh, vašo hitro obravnavo tega predloga. Eh, veselim se sodelovanja z vami, eh, ko bo šlo za drugo prihodno uredbo. Torej, toliko z moje strani za danes. Hvala lepa. No, potem eh, smo se sedaj tako odločili in s tem smo tudi zaključili za to točko dnevnega reda. In sedaj bomo do pol štirih prekinili sejo in takrat eh, ob pol štirih eh, je na programu javna predstavitev. No, uradno moram še nekaj eh, dodati. Če eh, eh, nima nihče eh, nič proti postopku, ki sem ga predlagal, če temu nihče ne ugovarja, potem eh, bomo ravnali tako, kot sem predlagal. No, to sem želel še enkrat povdariti za zapisnik. Hvala lepa. Znova se vidimo o 15.30 minut.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 dann würde ich vorschlagen. Kolegice in kolegi, predlagal bi, da začnemo z današnjo javno predstavitvijo. Dogovorili smo se, da se bomo v teh treh urah posvetili reformi skupne kmetijske politike. Prisluhnili bomo strokovnjakom in Na ta način bi se radi okrepili, oborožili za pogajanja, ki nas čakajo januarja, ko bomo lahko tudi zaključili za reformo. Na samem začetku bi rad čisto jasno povedal tole. Tole. To sem omenil že na sestanku s koordinatorji. Imamo nov predlog finskega predsedstva v zvezi z večletnim finančnim okvirom. In jasno bi rad povedal, da so notri zinterpretirali številne stvari, tudi stvari, za katere smo pristojni mi v odboru Agri. In uh, skupaj s poročevalcem uh, odbora za proračun bomo izdelali um, uh, stališče in bomo tam tudi jasno povedali, da uh, tukaj uh, eh, so odločajo tri inštitucije, torej komisija, svet in parlament, in da v večletnem finančnem načrtu ne more biti govora o vrhnih eh, mejah ali pa o temah oziroma ukrepih, ki zadevajo podnebne spremembe na področju kmetijstva ali pa, ko gre za prenos med stebri. Uh, Namreč, da, ni, da to ni odločitev, da vse to ne sme biti predmet odločanja um, v zvezi z večletnim finančnim načrtom, ampak se mora o tem odločati parlament uh, skupaj s svetom in komisijo. In tam bomo jasno povedali, da nismo pretirano navdušeni nad tem, kaj vse je bilo strpano v te predloge. Dogovorili smo se, da bo to javna predstavitev odbora Agri in odbora Envi. Eh, torej, kaj ti eh, Envi. Uh, uh, tudi uh, odloča pri tem strateškem načrtovanju in zato bom sedaj, pred, uh, zato bom eh, dobil besedo tudi gospod Sepp Dans, uh, ki so predseduje temu sestanku. Hvala lepa, uh, vse vas lepo pozdravljam. No, v nadaljevanju pa ne bom govoril več nemško. Hvala lepa. Uh, Danes bomo torej imeli eh, javno predstavitev o prihodnosti skupne kmetijske eh, politike. Eh, torej, torej predsedujoči odbora Invi se ukvarja z naslednjim sestavkom COP in Torej, eh, sestanki potekajo v krog in mislim, da moramo strniti sile in skupaj razmišljati in mislim, da je dobro, da dva odbora združita strokovno znanje, zato da bomo preučili reformo skupne kmetijske politike. Imamo tri um, panelne razprave. Povabili smo strokovnjake, ki so jih določili različni odbori. Torej, prva razprava bo potekala o strateških načrtih. Seveda, mi v odboru Envi se zato eh, posebej zanimamo, kajti eh, tudi imamo eh, pristojnost v zvezi s tem delom skupne kmetijske politike. Torej, doživeli smo v zadnjih mesecih eh, številne demonstracije, eh, državljani eh, ukrepajo in demonstrirajo, mm, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. V Madridu sedaj poteka konferenca, ki je izrednega pomena za to, da bi kanalizirali ukrepe, za to, da bomo prišli na pravo pot do brezogličnega gospodarstva sredi tega stoletja vse elemente politike moramo strniti, zato da bomo uspešni, kajti ne more biti tako, da vsak dela po svoje in da ob koncu dobimo različne politike, ki so si med seboj nasprotujoče. In zato je tako pomembno, da združujemo, da se združujemo na konferencah in da razmišljamo o celih trajnostnega razvoja, o eh, podnebnih spremembah, da si pogledamo tudi vse zaveze, eh, ki jih, eh, morajo, ki jih imajo odbori, različni odbori v zvezi s skupno kmetijsko politiko. Torej, podnebne okoljske prioritete so vključene tudi cilji varne hrane in kmetovalci in države članice bodo morali doseči vse te cilje. Cilj je posodobljena skupna kmetijska politika, ki bo morala podpreti prehod na um, popolnoma vzdržen um, kmetijski sektor. Hkrati pa bomo morali zagotoviti tudi živo uh, podeželje. Zagotoviti bomo morali varno in dostopno hrano za več kot 500 milijonov prebivalcev. In To je osrednjega eh, pomena, to je zajeto tudi v novi zeleni svežen. Eh, gospod Timerman, spodpredsednik, nam bo to predstavil naslednji teden na um, posebni javni predstavitvi. Torej, kar se nas tiče, so strateški načrti zelo pomembni. Zajemajo okoljske vidike SKP-ja in so tudi center oziroma središče našega dela. Torej, prva točka je pogojevanje. Eh, po našem mnenju je eh, to zelo pomembno, kajti enoskoležna eh, skladnost in pozelenitev bomo s tem nadomestili in tako bomo dobili mnogo bolj ambiciozne zaveze na področju standardov in dobrih praks. In to je povezano uh, Eh, torej z eh, tem, da moramo zagotoviti okolju prijazne kmetovalske standarde in eh, prakse in s tem bomo dosegali tudi cilje okoljskih konferenc. Eh, SKP pa je s tem povezana tudi z drugimi področji, naprimer eh, zdravje eh, rastlin, dobro počutje živali, to zadeva tudi okolje, to zahteva tudi okoljske ukrepe. To je pravzaprav poglavitni instrument, ki ga imamo za to, da bi zagotovili višjo okoljsko ambicijo pri SKP-u. Številni se bojijo sprememb, ki, ki bodo s tem povezane. Mi v odboru Envi se zavedamo izzivov in tudi ne nudimo vseh odgovorov. In zato je pomembno, da, imamo, da zagotovimo dialog med različnimi odbori, kajti slišali bomo različne perspektive in pa različne interese. In drugi vidik so ekosheme. Te so um, prožne uh, nacionalne zadeve, ki so prilagojene lokalnim potrebam in okoliščinam. Uh, Eh, in nacionalni direktni proračuni bodo to financirali. Eh, države eh, članice bodo nagrajevale kmetovalce, ki bodo presegali tisto nujno, kar je treba doseči in uh, pri tem se bomo osredotočali tudi na lokalne danosti. To je obvezno za države članice, ampak odeležba kmetovalcev je prostovoljna. Eh, pričakujemo torej prilagojene scheme, ki bodo omogočale prehod na bolj trajnostne sisteme. Uh, Eh, to bo povezano tudi z eh, trajnim travinjem, eh, hrano, potem agrookoljem in pa okoljskim kmetovanjem. No, za nas, torej mi smo sozakonodajalci, za nas je to ključni trenutek, to je odlična priložnost. Hkrati pa priznavamo tudi številne izzive, ki so s tem povezani. V duhu sodelovanja imamo danes to skupno predstavitev. Eh, zavedamo pa se, kako enkratnimi izzivi se soočajo eh, kmetovalci, ko gre za eh, boj proti podnebnim spremembam. In zato sem zelo vesel, da so danes z nami strokovnjaki, ki nam bodo predstavili svoja priporočila in pa svoje poglede na prioritete SKP in pa na prioritete Evropske unije. Lepo pozdravljam strokovnjake. Z nami je eh, Harald Grete iz eh, Humboldtove univerze v Berlinu, potem je z nami gospa Sara Kan-Kan-Rinta iz eh, fondacije Akcijske skupine za Baltsko morje. Potem, torej, profesor Grete, vi imate predstavitev. Izvolite, beseda je vaša. Amen. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa za povabilo. E, torej, e, sem eh, predsednik eh, eh, svetovalnega odbora za, kmetiz, za od, Ministrstvo za kmetijstvo v Nemčiji. To, kar bom povedal, zelo navduhuje moje delo. Torej, sedaj smo, leta smo izdelili tri poročila o skupne kmetijski politiki. Kateri so pomembni koraki? Prvi korak je sledeč. V zamudi smo, hitro moramo doseči napredek. E, zato, da bomo dosegli cilje na področju zaščite okolja in pa dobrega počutja živali, potem SKP stagnira. E, zadnja poglavitna reforma je potekala leta 2003 in takrat smo ustavili načelo denar za proizvodnjo, ampak v novi fazi še nismo. Potem tretji korak, še vedno uporabljamo eh, staro upravičevanje oziroma utemeljevanje za SKP. Eh, potem tukaj je šlo predvsem za prihodke. In potem bom povedal nekaj besed o tem, kaj potrebujemo. Javni denar za javne eh, storitve. Plačila moramo povezati, ampak ne smemo jih povezovati s proizvodnjo, ampak jih moramo povezovati s cilji, ki jih želimo doseči. In zadnji korak. Eh, torej, kaj to pomeni specifično za SKP? Smo v zamudi, eh, lahko sem kratem poznate vsa dejstva, ko gre za eh, biotsko raznolikost, za kakovost vode. Veste, da ciljev ne dosegamo in niti tistih ciljev, neki so že, že del zakonodaje. Imamo ambiciozne cilje, kar se tiče omilitve podnebnih sprememb in pa kar se tiče sistema prehrane. Eh, torej to, na to odpade 25 odstotkov toplogrednih plinov in zato moramo tukaj nujno ukrepati. Poglejmo si zelo pomemben uh, instrument uh, in sicer instrument na področju šutišč, ki je tudi zelo, uh, ta instrument je zelo drag. Potem stagnacija SKP-ja ni bilo res, nobene resne reforme po letu 2003. In če si pogledamo dejstva, ugotovimo tole. 75 odstotkov skupnega eh, proračuna eh, je namenjen nepogojenim direktnim plačilom. lahko bi rekli, da je to nekakšna eh, subvencija za uh, zemljo in da se ta denar uh, steka pravzaprav uh, k lasnikom zemlje. Če si pogledamo proračun drugega stebra, spominjam se, ko sem bil študent, no in to je dolgo tega, so mi povedali, da naj bi bil drugi stebr eh, vzor, model za prihodnost, kajti tam je šlo za javni denar, za javne storitve. Če si pogledate leto 2013, takrat je to znašalo 25 odstotkov eh, proračuna SKP. In če bi se uresničili predlogi Oettingerja, bi bil ta delež nižji od 22 odstotkov. Eh, lahko bi rekli, da gremo nazaj v preteklost. Poleg tega vidimo, da eh, proračun vedno nižji. Torej, eh, lobisti, bi lahko rekli, so vedno zadovoljni, kaj ti vedno ugotovijo. Eh, poglavitni proračun se še vedno steka v direktna plačila, ki so nepogojena. Uh, No, ampak konec 90-ih let eh, smo imeli 450 evrov na e, hektar in eh, deset let kasneje 270 evrov na hektar. In to se zgodi, če nimamo dobrih argumentov, da, s katerimi bi upravičili oziroma podprli politiko. Tretja točka napačne paradigme, ki stojijo za napačno politiko. To, to so paradigme prihodkov. Se opravičujem, ampak to je jezik evropskih inštitucij. To, kar vam sedaj govorim, boste našli v dokumentu iz leta 2017 Evropske komisije. Um, tukaj imamo štiri trditve, napačne trditve. Ne smejte se kmetovalcem oziroma ne delajte si norca iz njih, ampak samo pogledajte si, kaj bomo storili, če bomo sledili tem stavkom. Prvi točka, torej kmetovalci so v slabem položaju zaradi volatilnosti cen in zaradi vremena. No, ampak tudi drugi sektori so v slabšem položaju. Nekati tudi turizem trpi zaradi eh, vremena. Potem drugič. Potem drugi korak. Zato se kmeti so učajo z eh, prepadom eh, v, na področju prihodkov, ampak mi nimamo dovolj podatkov, mi ne vemo, s kakšnimi prihodki razpolaga gospodinstvo kmetovalca. Tretji korak. Naloga SKP-ja je, da eh, zapolni to vrzel pri prihodkih, ampak to ni logika tržnega gospodarstva na drugih področjih. Kajti tukaj gre za nekaj, kar zadeva celotno gospodarstvo, to se dogaja na ravni držav članic in to eh, zadeva socialno in davčno politiko. In končno, če tudi bi kupili prve tri korake, kako je s četrtim korakom, eh, torej eh, najbolje bomo ta problem rešili sa 300 evri na hektar, torej te preniske prihodke pri kmetovalcih in tako naprej. No, In seveda to ni prepričljiv argument. Ampak to je še vedno prevladojoči dizajn, to je še vedno prevladojoča eh, ideja skupne kmetijske politike. Namreč, da posegamo bolj v drugi stebr kot v prvi. Ali je problem, da je to razvezano? Da, problem je, kajti nimamo denarja, da bi se soočali z različnimi problemi, ki jih imamo. Problem je, ker s tem oslabimo kmetovalce in to tudi ni dobra zgodba eh, za pripovedovanje. Vsaj jaz ne bi rad slišal zgodbe o profesorjih, ki premalo zaslužijo, zaslužijo manj kot drugi in potrebujejo subvencije. To, to je pozicija žrtve. In SKP ne uživa več podpore niti eh, in izgublja tudi proračun. In četrta točka, to, kar potrebujemo, je paradigma uspešnosti, torej javni denar za javne storitve. Ali kakorkoli bomo že to imenovali. Argument bi bil sledeč. Kmetovalci eh, nudijo številno blago, številne dobrine, številne storitve, ki pa jih lahko samo do določene stopne tržimo na trgu. Eh, to lahko imenujemo naprimer javno dobro in tako naprej. Imamo odprto gospodarstvo, ki je značilno za Evropsko unijo in trge lahko uporabljamo samo do omejene meje zato da bi nadomestili oziroma zagotovili prihodke tistim, ki zagotavljajo te javne dobrine. In to, to je točka, kjer spor leti držno gospodarstvo. In eh, to je ponavadi tudi glavno utemeljitev za okoljsko politiko. Zato potrebujemo komplementarne elemente, ki bodo dopolnjevali eh, trg. In zato potrebujemo skupno kmetijsko politiko in potem bi znova lahko argumentirali prihodke, ampak argument mora biti drugačen. Kmetovalci mora, moramo dati možnost, da bodo zagotavljali vse te dobrine, mi moramo eh, omogočiti, da bo zagotavljal vse to, kar potrebujemo. In zadnja točka, eh, specifičnosti eh, reforme. Torej, tukaj moramo biti resni izogibni, izogibati se moramo kozmetike. Torej, osnovni prihodek za trajnost. To je nekak monstru, nekakšen monstruozen pojem, eh, ki pravzaprav nadomešča uh, uh, lastnike zemlje in ni povezan za trajnostjo. Uh, mislim, da je to zavajojoč pojem in temu se moramo izogniti, kajte če bomo uporabljali takšne pojme, potem bomo izgubili zaupanje ljudi. Eh, glasovalcev ne moramo imeti za norce. Uporabiti moramo um, pojme, ki so primerni in to bi eh, bila subvencija za zemljo. Potem uh, kmetovalci in pa družbene funkcije, dolgoročne. Uh, ki bomo to zagotavljali v prvem stebru, v drugem stebru ali v schemah. Torej, to je drugorazrednega pomena. Poglavitno vprašanje je sledeče. Ali se bomo poslovili denarju za eh, lastnike oziroma vsot, ali se bomo poslovili od vsot sredstev za zemljo in da, bomo, da ta denar ne bo, ne bo šel več v roke eh, lastnikom zemlje. Potem eh, kakšen odstotek eh, proračuna bo šel eh, na področje eh, zaščite okolja. Torej, pomembni so tukaj celi, cilji, ki se jih zastavimo države članice eh, bi lahko začele za 30 odstotki za ta cilj na začetku naslednjega obdobja in to bi lahko potem zvišali na 50 odstotkov in če bi dvignili ta odstotek, potem bi bil to jasen signal za kmetovalce, v kateri smeri politično gremo. Plačila za eko scheme so povezana in to ne more biti nek dodatek za osnovne eh, prihodke, kajti sicer eh, Kajti ekosheme bi uh, morale dejansko biti ciljno usmerjeno povezane s politikami. In potem mladi kmetovalci potrebujemo uh, evropsko razpravo o uspešnosti. Uh, Torej, velikost uh, kmetijskih obratov pa je nekaj, kar je prepoščeno državam članicam. Eh, majhno je lahko lepo in uh, grdo in veliko je lahko lepo in grdo. Imamo primere za obi stvari, torej v tem, da se odločajo države članice. In potem še uh, nov uh, model zagotavljanja kot zadnja točka. O našem znanstvenem svetovalnem svetu pravimo, da je poglavitni pristop pravilen. Države članice potrebujejo specifične cilje. Evropska unija je preveč raznolika, da bi lahko poenotili vse politike na področju okolja, dobrega počutja živali in tako naprej. Nekateri pravijo, da je to renacionalizacija. Ampak denar da že danes namenjamo do velike mere za neposredna plačila. Predvsem gre to v roke lasnikov zemlje. In razlike so tukaj zelo uh, velike, ponekod je to 150 evrov na hektar, ponekod je to drugače. Torej, mi potrebujemo verodostojen koncept, kako uh, lahko evropske inštitucije zagotavljajo za dovoljive ambicije v nacionalnih akcijskih načrtih. Uh, Torej, treba je podati eh, zahteve za standarde in treba je zagotoviti tudi časovnico za odločitve na ravni Evropske unije in pa za eh, izvajanje strateških načrtov. Tukaj gre za izvajanje eh, mehanizma za eh, eh, izvrševanje. Eh, države članice morajo izvajati to, za kar so se, k čemu so se zavezale v akcijskih načrtih. Torej, treba je eh, zapisati zahteve za akcijske načrte, ki morajo eh, biti ambiciozne, tako kot mora biti ambiciozna tudi skupna kmetijska politika. Hvala lepa. Thank you, thank you much, Najlepša hvala. To je bila zelo temeljita predstavitev in prepričan sem, da bo zanimanje zelo velika kljub eh, temu, da je toliko ljudi v dvorani, ne bomo imeli časa za cel krok vprašanj. Torej, naj vprašanje zastavijo vaši poročevalci, le na ta način eh, bomo lahko dobili odgovore strokovnjakov. Torej, obrnite se na poročevalca vaše skupine in naj ta zastavi vprašanje. Sedaj pa Sara Kankarinta. iz uh, Baltic Sea Action Group Foundation. Počakajmo na predstavitev. Predstavljamo Baltic sea, Baltic sea Action Group. Odgovorni smo tudi za usposabljanje kmetov. No, pa pogledajmo, kje je moja predstavitev. Takole. Najlepša hvala. Veseli me, da sem danes lahko tukaj in da lahko komentiram strateške načrte v okviru skupne kmetijske politike. Kako gledamo na eh, kmetijstvo v prihodnosti, katere spremembe so potrebne, kaj trenutno počnemo. prednosti za zemljo in prednosti za kmeta si medsebojno ne nasprotuje, po mojem mnenju. No, pa poglejmo, kje smo sedaj. Srečujemo se s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznolikosti in eutrofikacijo. Ampak tako kot problemi so povezane tudi rešitve. Vse so povezane z kmetijstvom. Povsod, kjer imamo intenzivno eh, kmetijstvo, Uh, imamo tudi namakanje, recimo Baltsko morje, Rumeno morje, Mehiški zaliv in pa mm, jezero Eri. Eh, tukaj lahko vidimo, kako zaradi intenzivnega kmetijstva nastajajo alge, prihaja do erozije, v 60 letih bodo tla popolnoma izčrpana in prihaja do izgube biotske raznolikosti pri čemer je ta eh, ključnega pomena za vse življenje na svetu in tudi človeštvo je odvisno od eh, biotske raznolikosti. Kako pa je to povezano z eh, kmetijstvom? Tukaj vidite naslovnico iz pred približno enega leta. Gre za pesticide in škodljiv vpliv pesticidov. V 30 letih se je število insektov zmanjšalo za 80 odstotkov. Eh, zaradi tega po noči ne morem spati in mislim, da bi morali imeti težave s spanjem tudi drugi. Monokultura. Eh, tukaj gre za košček eh, deževnega pragozda, ki ga spreminjamo v meso. Poleg tega je pomembna tudi vloga živali. Ne gre za krivdo krav, ampak eh, gre za to, eh, kako poteka živinoreja. Na moji kmetiji imamo krave, eh, bike in tudi druge živali. Torej ne gre za krivdo krav kot takšnih, gre za način krmljenja če se krave pasejo na travi, eh, se slika povsem spremeni. Potem podnebne spremembe, dejali ste, eh, da gre za krizno situacijo, eh, prihaja do številnih tragedij in do preselitve ljudi. In podnebne spremembe predstavljajo velik izziv tudi za kmetijstvo to pomeni, da je vedno uh, zemlja ali presuha ali pa premokra. Torej, v tem trenutku uh, se vsi zavedamo, da je potrebno kmetijstvo spremeniti, ampak kako to storiti? Gre za to, da potrebujemo spremembo paradigme. Spremeniti moramo način kmetijstva eh, po svetu. Medtem, ko proizvajamo kmetijske proizvode, moramo eh, tudi reševati probleme, ki jih povzročamo. Samo trajnost sama po sebi ne zadostuje. Eh, zares moramo potrebovati, eh, zares moramo uporabljati ustrezno usmerjanje. Pomagati moramo eh, kmetom, da dosežejo cilje. Potrebujemo ustrezno usposabljanje za kmete. Kmetje potrebujejo podporo. Vedeti morajo, kako na pravilen način izvajati kmetijstvo pet temeljnih načel eh, regenerativnega kmetijstva, mm, lahko vidite na tej prosojnici, gre eh, za različne vidike, ki so medsebojno povezani za raznolikost polščin, eh, za to, da pustimo zemljišča čim bolj primero in tako naprej. In sedaj smo že pri strateških načrtih skupne kmetijske politike. Potrebno je zagotoviti ustrezno politiko eh, z povdarkom na usposabljanju. Eh, zagotoviti je potrebno eh, više ambicije in bolj natančno pogojevanje, ko gre za rotacijo polščin in tako naprej. Potrebno je natančno določiti definicije in pa kazalnike in poskrbeti za ustrezno upravljanje tal. Poleg tega se moramo osredotočiti na celovite ukrepe, ki bodo temeljili na sodelovanju in na zagotavljanju prednosti za vse in to bo zagotovilo tudi dobičkonosnost kmetij. To je slika iz moje kmetije gre eh, za eh, enak kos eh, zemlje, kot lahko vidite na levi strani, ta zemlja ne prinaša dobička. Na drugi strani pa lahko vidite, da z velikimi prizadevanji zemlja ponovno zaživi. v Evropski uniji imamo dobro pobudo za sekvestracijo oglika in najbrž se zavedate tudi, kako zelo pomembna je zemlja. To uh, so uh, najpomembnejši pomočniki kmeta, gre za vse majhne živali in mikrobe v uh, zemlji. Te živali pomagajo tudi pri eh, shranjevanju uh, oglika. Rastline izvajajo fotosintezo, zagotavljajo tekočine eh, koreninam in pa mikrobom, mikrobi pa eh, potem eh, zagotavljajo ravnovesje v zemlji, ki zagotavlja hranilne snovi za rastlino in tako je krok zaključen kaj smo doslej storili. Na finskem smo vzpostavili sistem, eh, ki se imenuje Carbon Action Platform. Imamo, eh, oziroma vključenih je približno 115 eh, kmetov. Obdobje delovanja je približno pet let, sodelujemo z raziskovalnimi inštituti in z velikimi mednarodnimi omrežji. Eh, ukvarjamo se predvsem z vlogo mikrobov. Če želimo izboljšati eh, shranjevanje uglika, eh, potem potrebujemo tudi ustrezno finančno pomoč, ki bi temeljila na smotrnosti naših ciljev. Poleg tega uporabljamo eh, znanstvene metode eh, pri, tudi pri pregledu shranjevanja eh, oglika v zemlji, različni znanstveniki delajo na tem področju in prihodnjo leto bomo najbrž imeli na voljo že tudi kakšne konkretne načrte potem pa še k izvajanju na kmetijah. Eh, kmetovalci učijo kmetovalce, kmetovalci učijo znanstvenike, znanstveniki učijo kmetovalce in tako naprej. Pa ne gre tukaj za konvencionalne, eh, biološke kmetije, za moške ali eh, ženske. Vsi želijo biti profesionalni kmetovalci in so ponosni na delo, ki ga opravljajo. Eh, ne bom govorila o podrobnostih, eh, na voljo lahko dobite to predstavitev, če želite. Eh, ampak kaj pravijo kmetje? Kmetje pravijo, da je to bilo najboljše usposabljanje doslej, da so s tem popolnoma spremenili svoj pogled na kmetijstvo, da se sedaj zavedajo, da lahko tako povečajo dobičkonosnost in tudi pridelek uh, osredotočiti se moramo na javne dobrine. Zagotoviti je potrebno ustrezna hranila in uh, v tem primeru kmetovalci potrebujejo manj pomoči. Eh, pridelki so boljši, sezona je daljša in poleg tega poteka tudi sekvestracija oglika. In uh, sedaj bom zaključila z eh, to izjavo. Mislim, da številni kmetje vedo, kako uporabiti najboljše možne načine za izboljšanje kmetijstva, da se zavedajo, kako uporabiti uh, načela regenerativnega kmetijstva, ampak uh, potrebno je uporabljati pravilna načela, sicer ne moreš spremeniti obstoječih paradigm. Najlepša hvala. Okay, okay take over? Or? I'm yeah. chairing this session and then you do the next two. No, we no, no, no, no, no, no. We have to share this session. Okay. Yeah. okay. So, vielen Dank für uh, äh, Andi. Hvala lepa obema za predstavitev. Sedaj pa bomo prisluhnili poročevalcem in poročevalcem v senci glede na to, eh, da že zamujamo, vas prosim, da se omejite na minuto. Predlagal bi, eh, da bi temu delu namenili eh, še nekaj minut, ki jih bomo potem nadoknadili pri ostalih dveh panelih. Tako da bomo morda lahko še komu dali besedo. No, ampak veliko se jih je že javilo k besedi. Peter Jar je prvi na vrsti. Najlepša hvala. No, in sedaj imam še toliko vprašanj, da bi lahko imeli kar celotedenski seminar. Najprej ugotovitev in potem vprašanje. Pravite, da obstajajo neposredna plačila, eh, brezpogojna neposredna plačila, to ne drži. Eh, če si natančno gledate dokumente, potem eh, vidite, da eh, moraš za pridobitev plačil izpolnjevati kar 200 strani pogojev. Sedaj pa še moje vprašanje glede nove usmeritve. Kmetje niso. Um, negativni dejavnik v tej enačbi. Razdelitev uh, sredstev je dobro poznana, sredstev več ne bo, uh, kako naj bi jih torej razdelili v prihodnosti, kajti uh, kar naprej eh, zahtevamo vedno več od eh, kmetov, ki morajo proizvajati hrano, eh, morajo znižati emisije, morajo preživeti z sredstvi, ki so jim na voljo, hkrati pa morajo poskrbeti še za shranjevanje oglikovega dioksida. Hvala lepa, kolegica Neuhl, najlepša hvala. Imam dve vprašanje za profesorja Greteja. Poznava se iz Nemčije in pozorno sem ga poslušala. Prvo vprašanje. Eh, znižanje eh, toplogrednih plinov. Eh, Evropska komisija želi 40 odstotno znižanje sredstev oziroma želi ta sredstva nameniti za podnebne cilje. 25 odstotkov naj bi pribrčevala skupna kmetijska politika, se popravljam, pravi gospa Noehl. Torej, 60 odstotkov cilje v zvezi z znižanjem uh, toplogrednih plinov eh, naj uh, bi se zgodilo na področju kmetijstva uh, in uh, potem še uh, kazalnike rezultatov. Uh, zanima me, uh, kako gledate na to. Najlepša hvala, kolega Lavaček. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil obema za zelo dobri predstavitvi. Naj se vrnem k dvema točkama, ki sta povezani tudi z mojimi vprašanji. Upam, da se strinjamo, da bi moralo biti kmetijstvo del rešitve pri spopadanju z izzivi, ki nas čakajo. Moje vprašanje se nanaša na prvi in drugi steber. Me veseli, da ste to omenili, kaj ti eh, pri zadnjih eh, pogajanjih o večletnem finančnem okviru smo eh, videli, da. Eh, nekako vedno eh, manj sredstev dobi eh, tisti del, ki je drugi del v pogajanjih. Mislim, da bi morali zagotoviti dovolj sredstev za skupno kmetijsko politiko, tako da se bo ta uspešno soočila z izzivi. Torej, kaj menite o sredstvih v prvem in drugem stebru? Kolikor sem razumel, gre bolj za vpliv in za cilje. In potem eh, drugo vprašanje je vloga tehnologije in pa inovacij pri spopadanju z nadaljnimi izzivi. Kolega Hojsling. Najlepša hvala za vse prispevke. Mislim, da ste zares govorili iz eh, srca. Gospod eh, Grete, vi ste predstavnik eh, Zvezdne vlade, zakaj se ta ne odzove na vaše predloge? Govorili ste tudi o pogojih, dejali ste, da potrebujemo boljše pogoje, hkrati ste dejali, da bi to morali prepustiti državam članicam. Kako bomo zagotovili, da eh, na ta način kmetijstvo kmetijstvo v Evropi ne bo eh, propadlo, kajti države članice mogoče niso ravno najbolj eh, zauzete na tem področju. Kaj pa greening, eh, ozelenitev, kako bi lahko izboljšali prizadevanje na tem področju? Dejali ste, da so sredstva namenjena predvsem lasnikom zemljišča ali lahko kaj več poveste o tem? Eh, noben kmet ne more preživeti z 30 eh, centi eh, za mleko, če ne dobi podpore iz Evropske unije. Kako je torej z poceni izvozom? Dejali ste, da 25 odstotkov pravzaprav predstavlja sredstva za boj proti podnebnim spremembam. Eh, to je pravilen podatek, ne 9 odstotkov, kot pravi eh, nemška vlada. Hvala lepa tudi, da ste nekoliko popravili. Eh, Imič krav ne zadostuje, da imamo krave, krave morajo, se morajo pasti. Kolega Rujsen. Hvala lepa. Eh, hvala lepa eh, tudi obema eh, izvedencoma. Mislim, da je zelo pomembno, da upoštevamo tudi položaj kmetov. Če kmetije ne morejo preživeti, potem prihodnosti sploh ne bo. Kaj pa dobiček? preveč je eh, pogojev eh, in če so pogoji tako strogi, je težko doseči dobiček. Poleg tega pa je tukaj tudi upravno breme, eh, kako zmanjšati upravno breme in tudi inovacije so zelo pomembne. Kako zagotoviti dovolj sredstev? da bi vzpodbudili inovacije v okviru skupne eh, kmetijske politike. Kaj ti poskrbeti eh, moramo za sistem, ki ga bodo lahko kmetje tudi dejansko uporabljali. Kolega Fenningen. Hvala lepa eh, zelo zanimivim, za zelo zanimive prispevke, mislim, da bi se profesor lahko zadržal pri izjavi, da se profesori ne pritožujejo zaradi eh, svojega prihodka. Mislim, da to ni ravno primrljivo z situacijo kmetov. Eh, mislim, da smo slišali tudi zelo eh, zanimivo izjavo, da ne gre za kravo, ampak za način. It's not the cow, it's how. Eh, Eh, je bila izjava, ki smo jo videli na prosojnici. Ko bo sprejeta, eh, sprejet sporazum z Merkosurjem in ko bomo uvažali 99 tisoč eh, ton goveden, govedine, vsaj tako sem jaz prebral, 600 tisoč ton naj bi izvažali, 500 tisoč pa naj bi jih uvažali in na tisoče in tisoče ton. Eh, genetsko eh, spremenjene krme naj bi uvažali, eh, zato da bi lahko toliko potem izvažali. Kako dolgo bomo to še počeli, da potem moj petletnik več ne bo imel kje živeti? Sedaj pa še kolega Dens v imenu odbora Envi. Mislim, da poročevalca odbora Envi ni tukaj, zato bom kar jaz zastavil svoje vprašanje. Nekatere pobude je potrebno nadomestiti z pristopom od zgoraj na vzdolj. Kaj lahko storijo države članice, da bi eh, nadomestile te uh, top-down pobude in da bi lahko spodbudile kmete uh, k uporabi ekoloških uh, schem uh, in uh, k uporabi oziroma k zagotovitvi ozelenitve? Trenutno uh, ukrepi zagotovo ne zadostujejo in potem uh, dobavna uh, veriga. Kako to vpliva na odločitve, ki jih kmetje sprejemajo, kako trg vpliva na pobude ali bi lahko našteli eh, nekatere dobre prakse za spremembo dobavne verige. Dank, kolegi Kalinovski. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Kalinovski. Hvala lepa. Zdi se, da v novi finančni perspektivi ne bomo imeli več sredstev za skupno kmetijsko politiko, ampak prej manj sredstev. Zato potrebujemo eh, natančnejše cilje predvsem se moramo osredotočiti na tiste, ki eh, zagotavljajo javne storitve, eh, torej na kmete, kot je dejal profesor. In situacija je težavna pri plačilih. Eh, pogosto sredstva prejemajo le lastniki zemlišč, ki sploh niso kmetje. Eh, to ogroža prihodnost. Na polskem, ki jo predstavljam, več kot 50 odstotkov teh plačil prejmejo posamezniki, ki so lastniki zemlišč, pa niso kmetje. gre tudi za tiste, ki so prenehali z kmetijskimi dejavnostmi. Nobenega nadzora ni, prejemajo premijo. In pozivam vas, eh, da. Eh, obdržimo definicijo aktivnega uh, kmeta uh, v uh, strateških načrtih. Tako, kolegi, sedaj pa samo pol minute. Tako bo, da lahko več kolegov dobilo besedo. Kolegica Müller, najlepša hvala. Profesor, v svojem znanstvenem uh, poročilu ste izpostavili tudi nizozemski uh, model v Nemčiji imamo veliko eh, zvezdnih dežel, ki so že sprejele pomembne kmetijske ukrepe v okviru eh, drugega stebra. 1,2 hektarja recimo ima Bavarska v programu Natura 2000. Zakaj ste izpostavili eh, ta nizozemski model ali to eh, ne bo še otežilo primerljivosti med eh, državami članicami. Hvala lepa, kolega Olekas. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa tudi vam, profesor, za vaš eh, prispevek. Nekaj bi rad še pojasnil. Omenili ste neuravnotežene eh, subvencije. Ali boste v naslednjem večletnem finančnem okviru poskrbeli za eh, uskladitev in da ne bo pomembno, v kateri eh, državi članici eh, živi kmet. Hvala lepa, kolegica Gilera. Najlepša hvala obema gostoma. Čisto na kratko, ker imamo veliko časa. Gospod profesor, vi ste prikazali zelo negativno sliko kmetijstva v Evropi in situacije za kmete. Res je, da moramo podpirati male kmete. Niso vsi kmetje eh, veliki kmetovalci, imamo tudi zelo veliko malih kmetij in ni prav, da trdite, da ničesar ne storimo in ne ukrepamo. Res pa je, da moramo najti prave formule za to. Kaj vi menite o denacionalizaciji? Hvala lepa, kolegica Schmidt-Bauer. Najlepša hvala, prihajam iz Avstrije in sem aktivna kmetovalka. Drugi steber je za nas eh, zmeraj odločilen in celoten proračun je razdeljen eh, na eh, neposredna plačila, kamor je namenjena ena tretjina, dve tretjini pa za kmetijstvo. In, zmer, in vedno se usmerjamo na boj proti podnebnim spremembam. Kako uh, pa gledate na to, da se od eh, kmetov pričakuje vedno več, eh, več boja proti podnebnim spremembam, uh, boljše storitve? Uh, sedaj ne bi kmetje bili odgovorni tudi za popolno zaustavitev podnebnih sprememb, uh, pri čemer bo prišlo do uh, znižanja uh, sredstev. Neposredna plačila, mogoče me eh, bodo eh, kolegi še popravili, ampak v Avstriji eh, ta plačila dobimo šele potem, ko so upravljene storitve. Hvala lepa, kolegica Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje in komentar. Vprašanje se glasi, kako boste poenostavili ekosheme in zeleno arhitekturo, ki jo želimo razviti s tako zelo kompleksnim sistemom okoljskih zahtev. Vprašanje za profesorja. Veliko um, težav za mlade kmete povzroča samo zapuščanje podeželja in to ni dobro za kmetijstvo v Evropski uniji. Najlepša, uh, that... Najlepša hvala. Vsi eh, predavateli so govorili o subvencijah na podlagi rezultatov. Kaj vi mislite, kakšna je povezava med pogojevanjem in ekoshemami? Mar se vam ne zdi, da če bomo imeli pogojevanje, bodo ekosheme manj privlačne in da bo ta sistem na smotrnosti manj privlačen? Če imate pogajevanje za ekološkega kmeta, bo ta dobil neposredno plačilo. Torej, če bomo imeli mm, model, ki bo temeljil na smotrnosti, potem bo lahko prišlo do dvojnih standardov. Mm, Afram. Najlepša hvala, še kolegica Afram. Mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să fac uh, un comentariu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zemljišče, ki je namenjeno kmetijstvu, je vedno bolj omejeno. Zato se ne smemo razburjati, da nekaj tega denarja dobijo tudi lastniki. Očitno imamo težave s tolmačenjem. Sedaj deluje. Ja, yeah. can I speak my, uh, can I speak Romanian? No. Oh lahko govorim v materinščini. Pe pomen, suprafaca agricola. Torej, površina na planetu, ki je namenjena kmetijstvu, je zelo omejena. Teh zemljišč je vedno manj, tako kot smo opazili v zadnjih letih. Zadeve se še ostrijo, vedno več je ljudi, ki potrebujejo več hrane, kar pomeni, da se ne smemo toliko razburjati zaradi tega, ker nekaj denarja dobijo tudi lastniki zemlišč. Kmalo bomo dob morali dati še več sredstev lastnikom, zato da bomo lahko pridelali več hrane. Kako lahko prepričamo kmete, da proizvajajo hrano tudi za nas, ne samo za njih, če jim ne bomo več dali sredstev. Najlepša hvala, gospa McGuinness. Ko so na Novi Zelandiji eh, razvezali plačila, so morale banke dokapitalizirati kmete. Kmetje si želijo sprememb, vendar pa se zelo bojijo tistega dela vaše predstavitve, ko govorite o tem, da podpore ne potrebujejo. V drugi prezentaciji pa je postalo jasno, da obstajajo velike razlike v tem, kako to počnemo. Sama menim, da je prav, da imamo zelo dober raziskovalni in svetovalni sistem, da raziskuje, kako bi lahko oboje povezali. Ta prvi sklop moramo zaključiti ob pol petih. Potrebujemo pa še čas za odgovore, zato bomo ta prvi sklop podaljšali do 15 do 5. Gospod Kristensen. Najlepša hvala. Gremo v Dansko. Ja, den direkte betaling, øh, som der er blev nævnt derovre. Neposredna plačila. Veliko krat smo jih že omenili v današnji razpravi. Torej, veliko zahtev je treba izpolniti, preden kmet dobi pravico do teh neposrednih eh, plačil. Treba je poleg kmetovanja poskrbeti tudi za varstvo okolja. Pri novi SKP je treba upoštevati tudi zmanjšanje CO2, biotsko raznovrstnost in tako dalje. Vsi ti kazalniki so pomembni za to. Zato kmet ne more sam odločati, kako urediti svoje kmetovanje. Zadeva bo vedno bolj kompleksna, če bomo morali upoštevati enake predpise na Danskem ali v Italiji. Najlepša hvala, sedaj pa še kolega Buda. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod profesor, dejali ste nekaj zelo zanimivega. Pravite, da je treba plačila vezati na rezultate S tem se pa polnoma strinjam. Imamo preveliko ciljev, okoljskih ciljev eh, in tudi drugih glede kakovosti. Kako lahko vse to dosežemo z manj sredstvi? Sedaj imamo manj sredstev namenjenih za kmetijstvo. Po drugi strani pa moramo doseči tudi podnebne cilje, zaradi tega imamo zelo veliko okoljskih standardov za kmete, zaradi česar bo zelo težko omogočiti kmetom preživetje. Lahko se bomo znašli v situaciji, kjer kmetov ne bomo imeli več, dosegli pa bomo naše podnebne cilje. Si, merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, zanima me, kako bi lahko dosegli, da bi te ekosheme postale spodbuda na mesto pa sankcije za kmete. Zanima me tudi, če imamo skupni močen okvir, ki bi oviral prožnost na nacionalni ravni. Skupni okvir pa je vseeno zelo pomemben in preko ekoshem bi morali doseči naše velikopotezne cilje s proračun. Torej, vezati je treba proračun um, na te ekosheme in omogočiti kmetom, da bodo res uložili uh, veliko dela v to. Sedaj pa gospod Dorfman. Zelo zanimivo je to vprašanje, vendar pa se mi zdi, da imamo um, samo težave v kmetijstvu, videli pa smo veliko uspeha na tem področju. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je treba v določenem trenutku opustiti vezana plačila. Sedaj gradimo. Um, novo pogojevanje za plačila v povezavi s cilji in rezultati, to je zelo dobro. Treba pa je tudi upoštevati cilje biotske raznovrstnosti, varstva okolja. Bi lahko kaj več povedali o tem, kako bi lahko razvili takšen model um, na konkreten način? Najlepša hvala, sedaj pa gospod Tolerij. Hvala lepa. V Franciji vsak, vsak drugi dan nekdo stori samomor. Podatki so res zgovorni. Za kmetje, za kmete obstaja zelo veliko administrativno breme. V Evropski uniji kmetijstvo predvede 10 odstotkov emisij, v planetu pa 1 odstotek. Sedaj pa kaže, da bo kmet, komisija rešila vse težave tega sveta. Imamo tudi veliko emisij v letalskem prometu in tako dalje in zato niso krivo, krivi kmetje. Bomo mogoče s tem mehanizmom dali eh, kmetom želje potem, da nalujejo svojim delom in da bodo v kmetijstvu začeli delovati tudi mladi. Najlepša hvala. Gospod Rope. Najlepša hvala za zanimive predstavitve. Vseeno pa menim, da moramo na te zadeve gledati usporedno. Ne bomo namreč eh, zmožni rešiti vsega tako hitro. Res pa je, da moramo izvesti reformo SKP. Sodobni kmet mora tekmovati znotraj svoje države v Evropski uniji in tudi na svetovni ravni in zato ne moremo ustvariti posebnih pogojev samo na enem mestu. SKP mora nahraniti 500 milijonov ljudi. Potrošniki želijo kakovostno hrano, industrija pa kmetom dobavlja vedno dražjo tehnologijo, pesticide in gnojila. Mi bomo skrčili podporo za kmete, kmeti se bodo odločili za tiste kraje, kjer bo njihovo delo dobičkonosno. V Litvi lahko oskrbimo samo 50 odstotkov eh, državnega popraševanja po svinini. Najlepša hvala, gospod Knemberg. Najlepša hvala, lep pozdrav. Veliko zanimivo je pri takšnih predstavitvah, da se vsi strinjamo glede tega, da moramo spremeniti način plačevanja na podlagi rezultatov doseženih na področju varovanja tal, okolja in tako dalje. Vendar pa vidimo, da imamo koncepte glede dobrega počutja, ki niso pomembni za naše kmete. Kdaj bomo začeli uporabljati te okoljske in socialne standarde tudi v kmetijstvu? Najlepša hvala. Veliko vprašanj smo slišali v zelo kratkem času. To je vedno veliki ziv imamo različne politične skupine, različne prioritete in različne povdarke. Sedaj vam bom dal besedo za odgovor in upam, da boste lahko tudi na čim več vprašanj. Imamo še šest minut na voljo. Lahko začnete, izvolite. Um, maybe I'll take this in my language so I can be faster. Govorila bom v mojem jeziku, zato da bo vse potekalo hitreje. Ampak tudi tolmači morajo biti hitri. Veliko smo govorili o vlogi kmeta v filozofskem smislu. Na kmeta ne smemo gledati kot na problem, ampak kot na rešitev. V lasti ima zemlišče in tudi moč. Zemlišče je rešitev za to. Ko govorimo o dobičku, potem lahko trdimo tudi, da je zemlja največja naložba za kmete. Za kmeta je največja naložba ravno zemlja. Lahko seveda govorimo tudi o tehnologiji in tako dalje, vendar pa ko kmet veliko vloži v zemljo, lahko vloži manj v druge zadeve, kot so pesticidi in tako dalje, če kmetujemo pametno. Zakaj moramo vključiti zemljo v skupno kmetijsko politiko? zelo majhna sprememba na področju obravnave in upravljanja s tlemi pomeni zelo veliko spremembo za podnebje. Tudi sama sem delala na tem področju, sodelovala sem pri inovacijah, delala sem tudi v energetskem sektorju inovacije so pomembne v kmetijstvu, pa moramo zelo smotrno ravnati z viri, reciklirati moramo določena sredstva, določene snovi, izboljšati tehnike za iskanje boljše prsti in tako dalje. Nekateri ste se zanimali za področje trgovine in za dobavno in skrbovalno verigo. Videli smo, da potrošniki lahko vplivajo na pravila igre. Potrošniki morajo biti zahtevni. Če lahko že vnaprej sodelujemo s podjetji, bo to boljše za celotno družbo. Podjetja imajo zelo veliko moči, če pa sodelujejo s kmeti, bo boljše, ker morajo vsi dobiti več pogajalske moči. ne smemo slepo zaupati v sile trga. Argument, ki podpira subvencije, je ta, da bodo subvencije vedno močneje povezane z okoljem in podnemjem. Na svetu imamo 5,3 milijona hektarov kmetij zemlje, ki je namenjena kmetovanju. Največji del te površine pa je namenjen živinoreji. Zato moramo izboljšati naša tla, da bodo ta lahko vsrkala več oglika. Ravno tako potrebujemo več ukrepov, ki bodo večplastno, koristni. Tudi to bo zelo koristno za naše kmete. Zelo malo časa sem imela. To bo torej vse. Hvala. Dank. Najlepša hvala. To je bilo zelo hitro. Sedaj pa damo besedo še profesorju Greteju, ki ima 8 minut časa za to, da odgovori na vprašanje. Najlepša hvala. Ne vem, če mi bo to uspelo, ne vem, če mi bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, niti če sem si vsa zapisal. To je večji izziv kot med mojim študijem, kjer so mi vprašanja zastavili vsako posebej. Na vzkrižno skladnost in zelenitev so mm, zelo pomembno vprašanje in to je povezano tudi s plačili. Ne moremo plačil prijeti kar tako, niso pa neposredno povezana z rezultati. Kmet mora imeti dobrega svetovalca in eh, ta mora poskrbeti za eh, dobro prošnja oziroma zahtevek za plačilo. To pa seveda ne sme pomeniti, da imamo preveliko breme. V Evropski uniji ne drži, da je vse tako zakomplicirano, da moramo imeti pašalno plačilo na hektar. V Nemčiji imamo seveda predstavo glede tega, kaj potrebujemo za zaščito živali, za varovanje biotske raznovrstnosti imamo torej takoj situacijo, ker potrebujemo 5 milijard evrov, saj toliko plačamo v Nemčiji. Potrebujemo sredstva, ki jih bomo lahko ciljno usmerili v določene porabe. In gospa Neuhel, če sem pravilno razumel vaše vprašanje, 40 odstotkov sredstev za podnebje. To je seveda velik eh, lonec, kamor se steka vse. Če, tja, če tja spade tudi trajnostna vprašanja, potem ni vse povezano striktno s podnebjem. Treba je natančno pogledati, kaj se v tem skriva in kaj lahko znanstveno tudi utemelimo. In eh, še kazalniki rezultatov, to ni tako zelo precizno. Tudi eh, pravi kazalniki smotrnosti niso lahko izmerljivi. Ravno tako ni lahko izmeriti dela kmeta. Če je kmet vse prav storil, vendar pa pridelka ni zaradi določenih razlogov, ni prav, če ne dobi ničesar. Torej, treba je pogledati, če so rezultati, kazalniki rezultatov smotrni ali ne. Potem pa je pomembno tudi, da si zastavimo zelo razumne cilje, na podlagi tega zgradimo določeno logiko in da utemelimo, zakaj želimo storiti to, kar nameravamo storiti. To je treba povezati s cilji in zato pa potrebuje komisija sredstva in tudi čas. Potem smo imeli tudi vprašanje glede odpravljanja drugega stebra. To je zelo velik problem. Če bomo dobili ekosheme in če bodo ekosheme tako zastavljene, da bodo zelo zahtevne glede pravil, da ne moremo kar tako plačati določene podpore za določen rezultat in da mora biti vse na podlagi izdatkov, potem moramo na to gledati iz celotnega vidika plačil za varovanje okolja, podnebja in uh, dobrobit živali. In potem še vloga tehnologije in inovacij, tudi to ste veliko krat omenili. To je izredno pomembno če si pogledate, vidite, da ni država tista, ki spodbudi največji razvoj tehnologije. To je zasebni sektor, zato moramo tukaj razviti kazalnike smotrnosti in k temu pritegniti tudi kmeta zato da bo varovanje okolja in dobrobit živali postala spobuda, ne pa da bodo preobremenjeni, preobremenjeni zaradi birokracije in administracije. Torej, govoriti je treba o tem, kaj moramo storiti, da bomo cilje dosegli in da bomo k temu pritegnili podjetnike in kmete. Gospa Müller je omenila, da si tega ne smemo zastaviti kot splošnega načela, ampak je zanimivo, da pogledamo nizozemsko, kako kmetje v okviru sodelovanja skrbijo za varovanje okolja. In da je vse to povezano s prostorom in pokrajino. Torej, treba je poskrbeti za sodelovanje izmenjavo najboljših praks in vzpostaviti določeno mrežo strukture v kmetijstvu. Gospod Heusling. Politično svetovanje je seveda pomembno, vendar pa je politika neodvisna od svetovanja in vem, da je to tudi za vas pomembno.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 ko govorimo o 25 odstotkov emisij. V kmetijstvu. Torej, ne gre za to, da iščemo krivca. Mi namreč vsi jemo hrano. Ne gre za emisije. Eh, ki so proizvedene v kmetijstvu, veliko krat gre tudi za uvoz in eh, za celotno verigo. Gre za globalno vprašanje, 10 odstotkov emisij se proizvede v kmetijstvu, 20 odstotkov pa živilski industriji. Zelo težka je gospodarska situacija za kmete. Zato sem mnenja, da potrebujemo politiko razvoja podeželja. Kaj ti veliko krat naše zahteve prevalimo na kmeta, na kmete. Upeti smo v mednarodne trge, zato cen ne moremo kar tako povečati. Torej, bomo kmeta podprli z razvojno politiko in omogočili preživetje kmetom. Zato je ravno tako pomembno, da poskrbimo za razvojno politiko, kajti z zakonodajo in s predpisi eh, ne bomo dosegli vsega od tega, pa če kmeti ne morejo živeti. In še vprašanje glede uvoza. Mislim, da ni um, pametno, da tukaj demoniziramo vzvoz ali izvoz v Evropi imamo zelo veliko površin namenjenih proizvodni hrani in to je zaradi tega, ker pojemo zelo veliko mesa. ni treba omejevati o uvoza, kajti nekje je treba pač hrano proizvesti. Pomembno pa je, da pojemo manj mesa, da nam ni treba uvažati toliko hrane iz, oziroma krme iz uh, tujine. Kleine betribe in große betribe. Uh, äh, und es war... In še velika gospodarstva. Dejali ste, da mala kmetijska gospodarstva potrebujejo neposredna plačila, pri velikih gospodarstvi pa veste, da prima plačilo glede na površino. 20 odstotkov um, gospodarstv prejme 80 odstotkov neposrednih plačil. To ni progresivno zastavljeno, vendar pa je izdajanje plačil na podlagi rezultatov, tisto, kar bo poskrbelo za večjo mešanico. Če bomo imeli za podlago rezultate, potem moramo uh, tudi pogledati, kaj se dogaja na trgu in kakšni so rezultati in te lahko podpre tudi država s subvencijami. Tako lahko poiščemo možnost tudi za preživetje za mala kmetijska gospodarstva. In še dve zadnji točki. Imamo torej nekaj primerov, ki jih eh, ne moremo dopustiti, kaj ti ekologi vedno pravijo, da ekstenzivno kmetijstvo eh, dosti boljše kot eh, praha ali pa intenzivno kmetovanje. Iz okoljskih razlogov v nekaterih evropskih regijah imajo določene premije, vendar pa morajo poskrbeti za gospodarno uporabo površine, pa da kar tako paušalno plačujejo vsem kmetijstvom. In še pogojevanje neko scheme, pogojevanje je zame dvorezen meč. In če tukaj sprimate odločitve glede tega, kaj morajo storiti vsi v Evropi in da morajo vsi poskrbeti za vranje okolja, um, to ne bo delovalo. Kaj ti to velja na, tudi za zele, ozelenitev in pri raziskavah je postalo jasno, da z zelenitvijo ne dosežemo veliko. Ravno tako velja tudi za pogojevanje, da je treba utemeliti vsa plačila. Zato prosim, da, ne, da posvečate toliko pozornosti pogojevanju, ampak predvsem plačilom na podlagi rezultatov. Profesor Grete. Najlepša hvala, profesor Grete še gospa Kankan Rinta. Saj je v redu. Profesor Gret je odgovoril na vsa vprašanja, tudi na tista, ki so bila namenjena gospe Kankan Rinti. Koliko naj bi to trajalo? Vsaj dve finančni obdobji. To je argument za tiste, ki si želijo neposrednih plačil. Tega ne moremo tako, kar tako odpraviti. To veste vi in tudi vsi ostali, da tega ne moremo odpraviti kar čez noč. Dve finančni obdobji bi bilo dobro. Če boste dosegli v naslednjem dobu minus 50 odstotkov in potem še zadnjih 50 odstotkov unesli v naslednjo finančno obdobje. Hvala. Najlepša hvala. Torej, vsem govornikom v prvem sklopu, še sebdens, aha, najlepša hvala za. to vodstvo, skupno vodstvo javne predstavitve. Sedaj gremo na drugi sklop in se vračamo na kmetijstvo. Gre za horizontalno uredbo. Še enkrat najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi predavateljem. Thank you very much. <laughs>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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon. Spoštovane kolegice in kolegi, izgubili smo že nekaj časa, zato bi predlagal, da takoj nadaljujemo in sicer sa horizontalno uredbo. Spet sta z nami dva predavatelja, z nami je gospod Martin Piha iz eh, Kmetijskega združenja Češke republike in z nami je Joao Pašeko. iz Farm Europe. No, tako kot prej, vsak predavatelj dobi na voljo 10 minut za predavanje, potem pa so na vrsti eh, koordinatorji in potem še drugi kolege. Gospod Piša, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedajoči. Pripravil sem predavanje predstavitev, ampak uh, moja predstavitev je lahko še nekoliko krajša s pričo razprave, ki je za nami. Ali pa se lahko pravzaprav navežem na prejšnjo razpravo, kajti to je povezano tudi s prejšnjo temo. Profesor Grete je dejal, da eh, plačila za površine niso povezana z uspešnostjo, ampak s tem se ne strinjam. Pogojevanja pa ne gre tukaj za greening ali pa za skladnost, obstajajo in to eh, niso samo tisti ukrepi eh, oziroma pogoji, ki jih morajo kmetovalci izpolnjevati, pokriti morajo tudi stroške. Tu vidite rezultate študije iz Nemčije. Torej, iz te izhaja, da eh, Nemci plačujejo 315 evrov na hektar za izpolnevanje pogojev oziroma pogojevanja. In um, če si pogledate potem drugi stebr, potem vidite tukaj 69 evrov na hektar, to pa so stroški za kmetovalce, eh, ki delujejo v ZDA, v Avstraliji, v Merkosurju ali pa v Novi Zelandiji, torej v konkurenčnih državah in njihove proizvode tudi najdemo na evropskem trgu. Torej, razlika je, eh, in to razliko morajo kmetovalci kompenzirati v Evropi. Tukaj gre za eh, zaščito rastlin, za eh, zaščito vode in tako naprej. Želim povedati samo to. Kmetovalci, ki dobijo neposredna plačila, eh, zato tudi eh, izvajajo določene storitve in s tem so povezani stroški. In tu vidite graf, ki prikazuje tole. Kmetovalci v številnih državah Evropske unije postajajo žučni, demonstrirajo. Zakaj? Zakaj? Družba eh, je, eh, jim je postavila velika prečakovanja, ampak hkrati družba pravi, da kmetovalci ne eh, pazijo na okolje, da ne ulagajo in poleg tega družba prezre dejstvo, da kmetovalci v povprečju zaslužijo manj kot drugi v družbi. Tukaj vidite razvoj cen za kmetijske, za kmetijske izdelke, to so podatki za leto 1989 v odstotkih. Vidite, da so cene rasle do leta 1990, ampak eh, črna črta predstavlja inflacijo. To so cene, ki so zrasle za eh, stroške za ehm, CO2 in eh, tu so stroški narasli šestkrat, v primerjavi z zeleno črto, kjer, kjer so stroški narasli za dvakrat. Torej, kmetovalci morajo um, izboljšati svojo učinkovitost. Danes govorimo o prihodnosti SKP-ja. In najpogosteje slišimo, da gre tukaj za pogoje v zvezi z okoljem. To je pokazala tudi prejšnja razprava, to je že možno, ampak ne smemo prezreti drugih ciljev SKP-ja. In eh, trajnost tudi sodi k tem ciljem in eh, tudi življenski standard eh, kmetovalcev. Tukaj vidimo razlike pri plačah. To velja za Češko republiko. Sicer, ampak če si pogledate podatke za Evropo, potem boste videli, da je razkol še večji. Razlike med plačami kmetovalcev in pa med poprečnimi plačami v Češki republiki. Torej, kaj izhaja iz tega? Eh, Češki kmetovalci enostavno um, zelo odstopajo pri plačah od preostalih prebovalcev potem pa očitate da, kmetovalcem, da slabo gospodarijo in da ne izpolnjujejo eh, okoljskih eh, kriterijev. Hkrati pa dobivamo kmetovalci še manj denarja in jaz se sprašujem, kako ne bi vse to zagotovili. Saj ne moramo varčevati na eh, delavcih. Kmetovalci tega ne bodo prevzeli in ne bodo želeli upravljati svojega dela. In poleg tega naj bi ulagali še v nove tehnologije, zato da bi izpolnili prečakovanja družbe in zato da bi um, izpolnevali um, e, okoljske pogoje. Ampak mi ne moramo niti plačati ljudem, kako naj e, namenimo sredstva za tehnologijo. In kako naj bomo kos povišanim eh, pričakovanjem? Živimo na podeželju in vidimo, kako se okolje spreminja. Mi smo eh, pri, pripravljeni udeležiti eh, ukrepov, ki ste jih omenili, ampak povem tudi tole. Če od nas pričakujete, da bomo dali več od sebe in če želite ekosheme in nova pogojevanja. Potem ne morete dopustiti, da krčimo evropski proračun. V tem drugem delu sem želel govoriti o reformi SKP. Evropska komisija je sedaj predložila nov model. Eh, profesor je govoril danes o tem modelu in ta ne bi temeljil na tem, da bi dosegali konkretne cilje. Imamo kazalnike, ki eh, bi bili povezani s konkretnimi cilji. S tem se strinjam. Kot kmetovalci, kot podjetniki smo bili vedno pripravljeni izpolnjevati cilje. To, da ne more priti do tega, česar se bojimo in upam, da do tega ne bo prišlo. Namreč, da po eni strani izpolnjujemo vse pogoje kot do sedaj, vključno s tem, da smo tudi upravno odgovorni za to, oziroma da je s tem povezana še upravna eh, obremenitev. Potem pa bomo dobili nov model za novimi pogoji, eh, ko eh, zasledujemo posamične cilje in da se da ob koncu kmetovalci svojega dela ne bodo več mogli upravljati, ampak prav to nam grozi. Kajti, seveda, obstaja še navzkrižna eh, skladnost, no, kar se meni tiče, ampak vendarle moramo izpolnjevati vse s tem povezane pogoje. Potem si moramo resnično reči, da bodo potem eh, se temu pridružile še nove ekosheme. Na češkem ta hip eh, razpravljamo o 12 možnih ekoshemah tem so povezane tudi kontrole, potem upravna obremenitev in to pomeni, da se temu lahko pridruži še nov predlog o opredelitvi resničnega kmetovalca. Prej je bilo rečeno, da potrebujemo um, opredelitev. Jaz mi, mislim, da ne potrebujemo enotne eh, evropske opredelitve. Opredelitev na nacionalni ravni zadošča. In, in ta eh, opredelitev je potem prilagojena danostim v posamični državi. Kako se predstavlja Evropska komisija resničnega kmetovalca? Eh, no, eh, eh, bratje, eden poseduje restauracijo in ima dohodke, drugi pa je lasnik kmetijskega obrata. In potem bo komisija poskušala vrednotiti, ali so prihodki iz restauracije višji iz, kmeto, iz obrata in potem kmetovalec ne bo več prejemal nobenih subvencij. 20 let, 20 let smo spodbujali eh, kmete k temu, da ne diverzificirajo, da ne se ne ukvarjajo samo z kmetijstvom. Sedaj pa je videti, da eh, bo cela vrsta kmetovalcev izpadla iz SKP-ja. Kajti, če ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, eh, potem se ne bodo udeleževali razvoja podeželja in pa ne bodo sodelovali pri ekoshemah. Kajti, razglašeli bomo za neresnične, za neprave kmetovalce in to je nedopustno. In sedaj še obremenitev oziroma upravna obremenitev. Torej, upravno obremenitev doživljamo že pri vrhovnih eh, mejah. Torej, če kmetovalec dela na polju in je zato kmetovalec ali pa dela za skupnost, eh, ker obdeluje polje skupnosti ali potem ni več kmetovalec, ali pa če kmetovalec eh, je samozaposlen in dela zase, potem tudi ni več konkretno kmetovalec. Torej, pravzaprav bi moral imeti kmetovalec lastni kmetovalski obrat in če je delal tri, let, tri ure zase, tri ure neko drugot in potem spet tri ure zase, no, potem bi morali to natančno popisati in če bi se tega lotili, potem bi znoreli in mislim, da bi morali uporabljati eh, zdravi razum. No, prehajam k naslednji točki. Sankcije sistem sankcij in pa pogojevanja. Ta hip je tako, da morajo kmetovalci izpolnjevati pogoje eh, in da obstajajo kontrole. No, to je logično in to je povsem razumljivo. Ampak, ko kmetovalec prekrši eh, nek predpis, potem ne more biti tako, da ga takoj sankcioniramo. Saj ne more biti tako, da uh, mora posamični kmetovalec izpolnjevati vse pogoje, potem pa bo tako san sankcioniran. Torej, če pride do kršitve, bi moral dobiti človek čas, da, do, uh, eh, da ta prekršek odpravi, da o, napako odpravi, šele potem bi morala nastopiti sankcija. In to bi morali natančneje opredeliti v um, uredbi. In tega do sedaj ni. Poleg tega se je treba zavedati, da mora biti sankcija tudi eh, v sorazmerju z eh, kmetijskim obratom. Ne more biti tako, da so sankcije paušalne in da mm, eh, je, imamo naprimer majhni kmetijski obrat, ki bo bo kaznovan potem za neko izjemno veliko kaznjo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj je z nami naslednji strokovnjak. Izvolite, beseda je vaša. Gospod Pašiko. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, moje ime ste zelo dobro izgovorili. No, hvala lepa, da uh, sta me vabila oba odbora. Zelo sem vesel, da sem danes to. No, pa začnimo s prosojnicami. Najprej je treba preveriti, kaj je politična ambicija predlagane reforme SKP-ja. Želimo si učinkovitejšo in enostavnejšo um, SKP. Imamo horizontalno uredbo in o tem danes tudi razpravljamo. Je jedro. Eh, oziroma je bistvo eh, za to, ali bomo te cilje dosegli ali ne. Naj vam predstavim, kakšen je položaj danes. Imamo predpise, ki so jih uvedli so zakonodajalci, torej Evropski parlament, oziroma so zakonodajalca svet in parlament. In eh, ti predpisi so eh, eh veljavni v vseh eh, državah članicah Evropske unije. Eh, In potem imamo nadzor skladnosti in ta nadzor eh, upora, eh, upravljajo države članice in Evropska komisija. Takšen položaj imamo danes, ampak to se bo spremenilo, če bo eh, predlog Evropske komisije sprejet. Poglejmo si nekoliko natančneje, za kakšne predloge tukaj gre. Torej, o tem se razpravljali že v prvem krogu razprave. Imamo niz skupnih predpisov in imamo uh, nacionalne in tudi regionalne nacionalne načrte, ki so lahko raznoliki, v nekaterih primerjih eh, eh, celo uh, uh, konkurirajo drug z drugim in nimamo oziroma so zakonodajalec ne more preverjati, ali smo ob koncu dosegli skupno raven predpisov in ambicij. Imamo torej 27 različnih nacionalnih strategij. In No, oprostite, Združno kraljestvo sem že odštev, nekoliko sem anticipiral dogodke v Združnem kraljestvu, morda bi moral reči 28. Um, No, če imamo te nacionalne strategije, potem bomo imeli tudi nacionalne skladnosti. Naprimer, ena država bi lahko opredelila zaščito posevkov na en način, v drugi državi članici pa bi se to zgodilo na povsem drugačen način in potem bi imeli popolnoma različno mešanico politik, orodja in um, vse to bi bilo različno od države do države. Evropska komisija bo preverjala, ali se spoštujajo predpisa, eh, predpisi Evropske unije. In to bi bilo vse. No, potem pa bomo imeli nove zahteve glede letne in večletne uspešnosti. Evropska komisija ne bo, torej, Evropska, Evropska komisija ne bo več certificirala uh, ali uh, regularno potekajo sredstva v države članice. Torej ne bo uh, poročanja o teh rezultatih, o preverjanjih na ravni Evropske unije. Čeprav se um, tukaj ukvarjamo s skupnimi stvarmi in to bo imelo posledice na letno uspešnost, kajti letno spremljanje se bo osredotočalo na output za možnimi finančnimi posledicami, če cilji outputa ne bodo spoštovani. In to bo potem preverjala Evropska komisija in to bo imelo morebitne finančne posledice. Kar pa se tiče večletne uspešnosti, bo veljalo isto ampak ne kar se tiče kazalnik, out, kazalnikov o outputih, ampak kar se tiče kazalnikov smotrnosti. Torej, tudi tu bodo možne finančne posledice. Naj torej strnem. Ne bo preverjanja skladnosti Na ravni kmetijskih obratov ne bo preverjanja regularnosti plačil na ravni eh, kmetij na evropski ravni. Imeli pa bomo novo plast eh, eh, enoletnega in večletne, enoletne in večletne uspešnosti, kar bo imelo finančne posledice. Vprašanje je, kaj to pomeni. To je nek plus. In treba je to pa udariti, namreč, da ne bo več dvojnega preverjanja, torej eh, se strani Evropske komisije in držav članic o tem, o skladnosti medijskih obratov. In to pozdravljam. Ampak v skladu s sedanjo uredbo bi bilo to že možno in ne bi nam bilo treba spreminjati uredbe, da bi dosegli ta cilj. Toda, kaj so minusi? Eh, torej poenostavitev ni zajamčena. Kajti države članice se sedaj mora, eh, potencijalno soočajo s tremi plastmi eh, kontrol in to ne predstavlja poenostavitve. Morda bo to poenostitev za službe komisije, kajti ne bo jim treba dvojno preverjati, kaj se dogaja s plačili za kmete. Potem, poleg tega obstaja tudi tveganje izkrivljanja kajti v delegiranih aktih bomo določeni eh, sankcije, to je treba počakati. Eh, parametri za temeljne akte in pa za nacionalne strategije so različni. In seveda, Evropski parlament in svet, torej so zakonodajalca, sta izključena iz uh, opredeljevanja teh podrobnosti in pa uh, o uh, tem, da je treba zagotavljati skladnost na vsaki nacionalni ravni. Sedaj pa uspešnost. Torej, to je bila ena poglavitnih točk uh, reforme uh, eh, SKP-a. Ali bomo res dobili kazalnike uspešnosti? Poglejmo si, kaj imamo. Imamo um, kazalnike, zmotanosti in kazalnike eh, outputa, to bo preverila Evropska komisija za možnimi finančnimi posledicami. Torej, osredotočimo se na ta dva cilja. Torej, kazalniki smotarnosti. Tukaj gre bolj za statistiko in isto bi lahko eh, rekel za druge kazalnike rezultatov. Tukaj ni kazalnik, to ni kazalnik tega, kar je bilo res doseženo. Kazalnik bi lahko bil, naprimer, koliko uh, eh, CO2 je bilo privrčevanega ali pa za koliko so manj uporabljali nitrate v kmetijstvu. In eh, se z nami še dolg, torej se z nami možnih, dolgih, eh, možnih kazalnikov ampak tukaj gre bolj za statistiko o tem, kaj je bilo storjeno. No, gremo ka naslednji prosojnici. Omenil sem nekaj negativnih točk, to, to, da omeniti moram tudi pozitivne um, točke, ki izhajajo iz predloga Evropske komisije kajti sedaj je treba predlagati nacionalne strategije, ki bi lahko predstavljale bolj koherenten um, okvir med eh, ukrepi prvega in drugega stebra. In lahko bi vzpostavili resnično strategijo in to je nekaj pozitivnega. Potem bi morali dati na voljo več informacij eh, o vplivu ukrepov, ki se izvajajo preko SKP-ja. Tudi to je pozitivno. To, da kazalniki, ki so predlagani, niso v resnici kazalniki, s katerimi bi res lahko zagotovili presojo vpliva. Torej, cili se določajo na ravni držav članic. In um, tukaj lahko pride do velikih razlik in poenostavitve nekaj, ti imamo dve novi plasti poročanja in pa um, potrditve obračunov. Torej, uh, davkoplačevalci in vi eh, nimamo eh, zagotovila, ali so bili cilji res doseženi. Na voljo imam zelo malo časa in sedaj bi rad omenil še eno točko, ki ni zajeta v prosovnicah, pa bi to vendarle rad omenil. In sicer gre tukaj za eh, krizo rezerv. Tukaj gre za 14. točko iz uredbe, horizontalne uredbe. Komisija predlaga, ne predlaga nobenih sprememb, ampak eh, kriza rezerv obstaja in pravzaprav je to neučinkovit sistem. Tega nismo nikoli uporabljali, te rezerve nismo nikoli uporabljali. In s čim se soočamo? Z dramatičnimi dogodki, ki so bolj ekstremni zaradi podnebnih sprememb vidimo tudi vedno več tržne eh, nihanj in izpostavljeni smo pritisko zaradi Brexita in pa zaradi eh, trgovinskih povrženih ukrepov. Eh, kajti eh, poznamo eh, Airbus in pa povračilne ukrepe ZDA. Torej Airbus ni povezan za kmetijstvom, ampak v večini so bili kmetje tisti, ki so nosili posledice. Smo torej v položaju, ko po mojem mnenju moramo nujno podpreti odpornost sektorja in krizna rezerva bi morala biti vključena v horizontalno uredbo, zato da bi se lahko zapostavljali takšnim situacijam. To bi morali dvigniti na 1,5 milijarde evrov in sicer postopno iz sredstev, ki jih nismo uporabili in tako bi se morali hitro odzvati na krize in tako bi prihranili tudi veliko denarja. 1,5 milijarde evrov porabimo. Da, zaključil bom zato da rešimo najlažjo mlečno krizo. Torej, gospod predsedajoči, tu bom končal. Mislim, da obstajajo težave, kar se tiče poenostavitve in učinkovitosti in mislim, da bi morali um, izboljšati položaj glede krizne rezerve. Hvala lepa. Eh, lepo se zahvaljujemo obima predavateljama in sedaj eh, bodo eh, dobili besedo poročevalci in poročevalci v senci. Gospa Müller. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lepa hvala za vaše predavanje. Torej, preglednost in poenostavitev, s tem sta se ukvarjala in pokazala sta, da. Eh, to pravzaprav ne izhaja iz predlogov Evropske komisije. Eh, torej, bolje bi bilo treba strukturirati akterje, potem bi morali tudi eh, pojasniti določene uloge in sedaj gre tudi za to, da bi ustvarili preglednost in odgovornost. Imela bi sledeče vprašanje. Ali lahko nove certificirane agencije opravljajo nadzor, potem omenili ste v tej povezavi tudi kazalnike. Komisija ima sedaj, predlaga sedaj nov model uspešnosti, e, uvedla je tudi uspeh, uspešnost in pa output. Kako bomo to razdelili? Da mora biti, letno, da mora biti poročilo letno, je jasno. Ampak ali bomo to upravljali eh, na dve leti. In kar se tiče krizne rezerve, imamo 1,5, eh, torej zahtevali smo 1,5 eh, milijarde in zato se bomo tudi borili. Kolegin Sando. Hvala lepa. Kolegica Sandar. Najlepša hvala. Mislim, da je bila predstavitev zelo jasna, kar zadeva uh, horizontalno ureditev. Komisija ne predlaga poenostavitve niti za kmete, niti na, za države članice. Skupna kmetijska politika ima zgolj eno vrsto nadzora, ki temelji eh, na skladnosti. Besedilo, eh, ki ga imamo, pa govori o dveh stopnjah nadzora in sicer uh, je druga stopnja doseganje rezultatov. Torej gre za uspešnost in pojavlja se tudi četrta možnost znižanja plačil ali pa prekinitve plačil. Moje vprašanja so preprosta. Uh, kakšna je dodana vrednost predloga Evropske komisije? z vidika poenostavitve in kako zares poenostaviti ta model. Ali imate kakšen predlog? Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Pičerno. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa tudi eh, obema eh, gostoma za podrobno predstavitev. Strinjam se z številnimi predlogi, ki so bili že podani. Eh, hvala lepa tudi. Eh, kolegom, ki so govorili pred menoj. Je rada bi ustrajala pri eh, točki, ki je bila izpostavljena v eh, vaši predstavitvi, namreč prožnost, prožnost za države članice. Moje mnenje je, da bi ta eh, prekomerna prožnost eh, lahko tudi ogrozila enotnost skupne kmetijske politike. Glede na eh, podnebno revolucijo, ki jo je napovedala predsednica von der Leyen, naj bi imeli nov zeleni svežen. in tudi skupna kmetijska politika naj bi pomagala v boju proti podnebnim spremembam. Ali menite, da ni zato ključnega pomena, da ohranimo enoten eh, karakter skupne kmetijske politike? To je moje mnenje. Ampak zanima me tudi eh, vaše stališče. Kaj pa novi model? kar zadeva nadzor eh, in pa eh, poročanje. Prosim, da se držite časa za govor. Kolegica Mec, eh, najlepša hvala za predstavitvi. Tukaj sem. Imam vprašanje glede dosežkov in pa glede uspešnosti poročanja. Prvo vprašanje namenjeno gospodu Pačeku. Ko ste dejali, da so rezultati zgolj statistični ali ne bi bilo bolje, da bi torej ocenili eh, uspešnost eh, z eh, vidika kazalnikov vpliva. Vse to naj bi bilo urejeno v strateški uredbi. Ampak vprašanje, ki se pojavlja v horizontalni uredbi, je, da kako pogosto eh, bi naj eh, potekali pregledi, koliko krat na leto. Naš eh, nadzor eh, je pravzaprav eh, podoben plovbi ladi, če vidimo, da se nekje nahaja ledena gora, se je potrebno že vnaprej izogniti. Imamo statistike, imamo AEK sistem, imamo podatke iz Kopernikusa, imamo dobre prakse. Čez se tega dobro uh, lotite, potem uh, lahko poročanje poteka uspešno in upravno breme lahko zmanjšamo. Mogoče imamo nekaj indikatorjev, ampak ali ti zadostuje? Ja, kolega David. Najlepša hvala, kolega David. Najlepša hvala. E, vsi vemo, da so nekatere civilizacije propadle zaradi tega, ker niso dovolj spoštovale e, okolja in ker se novemu okolju niso prilagodile. Zato imam vprašanje za gospoda Piho. Kaj se zgodi, če niso usklajene zahteve kmetom in pa um, podpora kmetom, kaj če pride do uh, razlik v 10-15 letih in kaj je potrebno storiti, da bi probleme ustrezno rešili, katere ukrepe lahko sprejmemo glede na trenutni razvoj lahko si predstavljam, da eh, civilizacije propadajo tudi zaradi tega, ker neustrezno, eh, da lahko civilizacija propade tudi zaradi tega, ker neustrezno bori, eh, skrbi za okolje. Gospod Jurgel, ne, ne želi besede, potem pa kolega Dorfman. gospod Piha, dam vam prav, ko ste rekli, da si je potrebno zadeve nekoliko bolj natančno ogledati. Kolega Kalinovski je to temo prej izpostavil. Ali ne menite, da ne gre vedno za primere, kot ste jih navedli eh, vi? Eh, kljub temu eh, pa sredstva dan danes prejemajo nekateri, ki nimajo nobene povezave s kmetijstvom, ki niso kmetje, ampak preprosto lasniki zemlišč. In vlagatelji eh, pogosto niso iz eh, Evropske unije, ampak iz tretjih držav. Ali ne bi bilo potrebno sistema prilagoditi? Hvala lepa, kolegica Šojtrova. Najlepša hvala. Zahvaljujem se obema gostoma za predstavitev. Začela bom pri gospodu Pačegu. Na začetku ste postavili pravilno vprašanje, govorili ste tudi o političnih ambicijah, omenili ste tudi določena tveganja. Alarmantno je že dejstvo, da v politiki ne uspemo znižati eh, birokratskega bremena. če celotna uh, družina uh, živi na kmetiji in se preživlja z eh, delom na kmetiji, potem uh, je še toliko hujše, da se bojijo, da ne bodo izpolnili pogojev za pridobitev sredstev. Kaj pa poenostavitev, kako nameravate odgovoriti na strahove teh ljudi? In potem gospod Piha, govorili ste o zahtevah za kmete in eh, o aktivnem kmetijstvu in obi področji ste povezali, to zelo eh, dobro razumem. Definicija pravega kmeta bi morda morala biti določena na nacionalni ravni, ne nujno na evropski ravni. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mi poznamo skupno kmetijsko politiko, ki je plačevala za to, da bi proizvodnjo povečali. Potem pa spo, smo spoznali skupno kmetijsko politiko, ki je plačevala, da ne bi pridelovali. Sedaj pa želimo uvesti skupno kmetijsko politiko, ki bo plačevala za to, da bomo proizvajali, ampak na drugačen način. To je seveda v redu. Nahajamo se pred novimi izzivi, vendar pa mora ta nova skupna kmetijska politika tudi plačevati. Treba razlikovati med kmetom in med tistim, ki obdeluje zemljo. To ni isto, tako kot pravi moj kolega gospod Dorfam, s katerim se strinjam, vendar pa ne smemo izključiti tistih, ki so ravno tako pomembni v luči obdelovanja zemlje. Gospod predsednik, Evropska unija je zelo jasna glede tega na levi in na desni, glede tega, da želimo kmetijstvo, ki bo bolj zeleno in ki bo mlajše. Vprašanje pa je, če bo Evropska komisija v svojem predlogu dopustila prostor za to kmetijstvo. Zato pa potrebujemo finančna sredstva, kajti govorimo o nečem, kar je skupno in je tudi pomembno za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 Eh, recimo, govorili ste o stroških eh, za izpolnjevanje pogojev 315 eh, evrov na hektar. Mislim, da ste govorili o Nemčiji in potem o 70 evrih in manj v tretjih državah. To kaže, kako zelo težavn je položaj evropskih kmetov. Ampak na vas, kaj nova skupna kmetijska politika ima zelo visoke ambicije eh, tudi na področju varstva okolja. Ali menite, da eh, bo moč vse te cilje uresničiti brez eh, dodatnih sredstev za skupno kmetijsko politiko, če nočemo pri tem seveda ogroziti tudi konkurenčnosti Evropske unije? Kolega De Castro, hvala lepa obema govorcema za predstavitvi. Gospod Pačega, delali ste, da je bilo predstavljenih 27-28 strateških načrtov. Moje vprašanje je sledeče. Če po nadzoru, ki ga bo izvedla Evropska komisija, države članice za svojimi instrumenti ne bodo dosegle ciljev, kako eh, kako se bo odzvala komisija, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala, kolega Jar. Hvala lepa in veseli me, da ste kmete postavili v središče, kaj ti v središču eh, našeg, naše pozornosti so kmetje. 27 različnih kmetijskih politik, to je nevarnost, s katero se srečujemo, ali se lahko temu izognemo, ali bi lahko ohranili eh, enotnost eh, skupne kmetijske politike. Kajti zelo nevarno bi bilo, če bi imeli kmetje občutek, eh, da so pravila na desni drugačna kot na levi. Hvala lepa, kolega Buda. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa tudi za obe predstavitvi. Imamo strateške načrte in ne moremo spremeniti filozofije celotnega predloga, kajti to bi pomenilo, da bi šli eh, pravzaprav korak nazaj. Kaj torej storiti v tej situaciji? Kmetje ne zmorejo tega prekomernega birokratskega bremena. V Romuniji je poleg tega romunska vlada dodala 20 tisoč dodatnih pravil, torej kako pomagati državam članicam, da ne bi prišlo do te prekomerne birokratizacije. Kaj lahko uh, storimo? Hvala lepa, kolegica Tolerem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predlog Evropske komisije glede finančnega nadzora skupne kmetijske politike ne predstavlja poenostavitve niti za države članice, niti za eh, kmetovalce. Eh, vse skupaj temelji na output kazalnikih, eh, kar ogroža izvedljivost. In pri tem je potrebno poudariti, da vlade ne morejo naprej predvideti udeležbe kmetov v različnih projektih, kot recimo v ekoloških schemah. Kmetje morajo še naprej upoštevati načela skladnosti, torej tukaj ni nobene poenostavitve. Mogoče bi morali razmisliti o manj zapletenem sistemu, kaj menite? Hvala lepa. Hoisling Flanagan je Črnova, so še na seznamu, s tem seznam uh, zaključujem, kaj ti že 20 minut zamujemo. Kolega Hojsling, gospod Pihle, dejali ste, da naj bi imeli kmetje 350 uh, eh, evrov stroškov uh, zaradi okoljskih zahtev ali. Menite, da bi morali zmanjšati eh, okoljske dodatke eh, Um, ja, po eni strani kmet uh, dobi nagrado zaradi tega, ker spoštuje uh, okoljske uh, standarde. Ampak te bi pravzaprav kmetje morali spoštovati, pa naj za to dobijo sredstva ali pa ne, kajti to je pravzaprav naša družbena naloga. Najbrž poznate poročilo uh, Eh, časnika New York Times, eh, ki eh, je govoril o korupciji. Dejali ste, da se ni potrebno pogovarjati o aktivnih kmetovalcih, ampak mislim, da je ravno to potrebno v tem trenutku, kajti vedete, je potrebno komu so namenjena evropska sredstva. Kolega Fleningen. Največje vprašanje v Evropski oziroma največja prednost Evropske unije, po mojem mnenju, za kmete v moji državi je, da eh, zagotavlja našim kmetom dostop do uh, gromozanskega trga. 50 milijonov je Irska dobila uh, strani Evropske unije in dobila bi lahko še 50 milijonov za to, da bi znižala proizvodnjo govedine, zato da ne bi prišlo do izkrivljanja trga. Eh, po drugi strani pa bi naj 99 eh, eh, ton uvozili iz drugih držav. Torej, zakaj plačujete državi članici, da znižuje proizvodno medtem, ko uvažamo kmetijske proizvode od drugot? Jaz ne bom več zastavila vprašanje, kajti imela sem enako vprašanje kot kolega Buda, kolega, kolegica Večenova najlepša hvala, da ste mi dali eh, besedo. Imam vprašanje ali pa morda to bolj predlog eh, glede definicije aktivnega kmeta. Na češkem eh, je situacija podobna, velika podjetja dobijo največ sredstev, ki so predvidena pravzaprav za razvoj podeželja ta problem bo potrebno rešiti. Po drugi strani pa govorimo o eh, finančni obremenitvi kmetov. In navedli ste primer dveh bratov, gospod Pihla. In zato bi vam rada zastavila vprašanje, ali ne menite, da bi morala definicija obsegati tudi določila glede velikosti eh, kmetij, tako da bi eh, kmetije eh, dobile sredstva tudi glede na velikost, kajti večje kmetije lahko morda same zagotovijo sredstva, majhne pa ne. Hvala lepa, s tem zaključujemo krok vprašanj. In obema bom dal pet minut za odgovor na ta vprašanja. Najprej gospod Pačekov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je bilo zastavljenih eh, kar nekaj eh, podobnih vprašanj strani poslancev Evropskega parlamenta. Eh, kako poenostaviti model je bilo eno izmed takšnih vprašanj. Sem nekdani uradnik Evropske komisije leta 86 eh, sem postal član eh, oziroma sem postal uradnik komisije in eh, delal sem v GD Agri. Imeli smo strategijo za poenostavitev, potem enoto za strategijo, potem direktorat za strategijo, potem generalni direktorat za poenostavitev in na zadnje smo imeli še posebnega svetovalca za poenostavitev. Ampak kaj se je pravzaprav zgodilo? Nobenega premika ni bilo. kar zadeva poenostavitev, ne potrebujemo letne uspešnosti, kajti to ne obstaja, še večletna uspešnost je vprašljiva. Kajti tukaj gre za znižanje nitratov, za znižanje izpustov oglikovega dioksida in eh, šele po treh, štirih letih se bodo pokazali rezultati. Torej, mislim, da je potrebno zmanjšati eh, raven poročanja. To je prva točka. Druga točka pa je, da bi morale države članice same preverjati skladnost eh, in sicer v sodelovanju z prijemniki sredstev. Komisija eh, pa ne rabi izvajati dodatnega nadzora. To bi bila poenostavitev. Ampak in s tem odgovarjam gospodu De Castru. spoštovanje skladnosti na ravni držav članic eh, je črna luknja za evropsko raven. Kaj te gre za evropsko sredstvo, za evropska plačila, torej moramo imeti možnost eh, potrditve teh plačil tudi na evropski ravni, potem pa k prožnosti. Ali ogrožamo enotnost skupne kmetijske politike, ali dajemo preveč prožnosti državam članicam potrebujemo več prožnosti, to ste povedali številni. Ne moremo pa določili izvajati povsod na enak način. Potrebujemo skupno vizijo, skupna pravila. V okvirih prožnosti lahko sprejmemo eh, enake ukrepe oziroma različne ukrepe v državah članicah eh, za enako pravila. Naj vam dam primer. Lahko dovolimo recimo eni državi, da veliko večino prvega stebra nameni okrepitvi uh, živinoreje, drugi državi pa, da ta sredstva uporabi eh, za proizvodnjo mleka, ampak to bo vzpostavilo konkurenco med državami članicami. Vedno je bolje imeti skupna pravila, kot pa mešanico nacionalnih strategij, ki si medsebojno eh, nasprotujejo. In to je ravno težava v obstoječem modelu in pa eh, prekomern obseg poročanja. Sedaj pa bom odgovoril na vprašanje gospoda Flanagana. Gospod Flanagan, zelo učinkoviti ste bili pri prikazu navideznega velikega nasprotja. Ampak, če bi pravilno izvedli vse ukrepe, če sem pravilno razumel, eh, naj bi vaša država dobila 50 milijonov strani EU in 50 milijonov iz nacionalnega proračuna. In sicer eh, zaradi pričakovanja Brexita in zaradi, zaradi padca prihodkov uh, v govedoreji na Irskem. Merkosur, oziroma sporazum z Merkosurjem, pa je sporazum, ki bi koristil številnim drugim sektorjem. Ne pa nujno tudi kmetijstvo. Eh, na področju kmetijstva bodo določeni sektori pod dodatnim pritiskom, kot Godvedoreja, kot ste omenili. Ampak trgovino na vsak način potrebujemo, kajti trgovina zagotavlja veliko priložnosti, uh, smo uh, na prvem mestu uh, izvoznikov kmetijskih proizvodov na svetu. Torej, kako se odzvati na uh, negativne posledice? Mislim, da moramo zagotoviti uh, boljše rezultate in da moramo uporabiti krizno rezervo. Sedaj pa bom prišel na portugalščino. In sedaj še Vprašanje gospoda Amara. Predlog komisije je zelo zelen. Predlog komisije pa je problematičen glede tega, da ne jamči doseganje rezultatov, da bodo vse nacionalni stratiš, da bodo vsi nacionalni strateški načrti dosegli bolj zelene rezultate. Kako bomo dosegli, da bomo dosegli skupen cilj z nacionalnimi strateškimi načrti? Kako lahko spodbudimo mlade, da eh, se bodo odločili za kmetovanje, če ne bomo nadomestili eh, nizkih prihodkov z, z drugimi um, načini podpore? Najlepša hvala. Paziti moramo tudi na čas na govor, za govor, kaj te eh, nimamo veliko časa, gospod Pihla. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste dejali, da je potrebno proračun okrepiti če želimo uh, doseči ambicioznejše cilje. Že sedaj sem opazil, da uspešnost upada uh, zaradi uh, zmanjšanega proračuna. Če uh, bo uh, sedaj sredstev še manj in bodo cilji še višji, potem bo situacija še slabša. Ampak kmetom ne gre zgolj za denar, seveda. Kmetje zares eh, ne želijo čim več zaslužiti. Potem eh, Merkosur in pa cenovni pritisk. Kolega je vprašal, ali Ne bi bilo prav, eh, da bi eh, ekološke standarde vključili tudi eh, v sporazum z Merkosurjem, kajti V primeru, eh, da proizvodnja ne bo eh, zadostna, eh, bodo potrebe pokrili drugi. Torej, če se naša kmetijska politika ne bo prilagodila, bodo vrzel na trgu zapolnili drugi, ki morda ne bodo spoštovali okoljskih standardov. In eh, potem se zastavlja tudi vprašanje, ali ne bo zaradi tega požganega še več eh, amazonskega pragozda v eh, Braziliji. Ja. No ja. Evropa je največja izvoznica živil, hkrati pa tudi največja uvoznica. In ne želimo znižati produktivnosti oziroma učinkovitosti, nikakor ne. boljše je imeti kravo, ki da 80 tisoč litrov eh, mleka, kot dve kravi, eh, ki eh, data vsaka po 40 tisoč litrov mleka. Ne, ena krava povzroči manj onesnaženja od dveh. Kako se izogniti dodatni obremenitvi okolja? Zatem, da ne postavljamo dodatnih zahtev. Polskega kolega več ni, ampak v prvem sklopu je dejal, da na polskem številni, ki imajo v lasti eh, kmetijske površine, sploh niso kmetje. Eh, enako smo slišali tudi strani kolegice iz Češke. Zastaviti si moramo vprašanje, kako pa poteka kmetijska proizvodnja na vsakem posameznem hektorju. hektarju, eh, če so izpolnjeni pogoji, če so izpolnjena eh, pričakovanja. Eh, potem je vse to povezano tudi z ekološkimi schemami, ali te izvaja velika kmetija, veliki kmetijski obrat ali pa majhen kmetijski obrat, eh, je povsem vseeno. Na češkem eh, se ljudje ne želijo več ukvarjati z kmetijstvom, prodajajo svoje kmetije in te kmetije potem kupijo eh, veliki kmetijski obrati, zato ker se pač več ne splača biti majhen kmet. In ne moramo zato zdaj teh velikih podjetij kaznovati, kajti tudi ta podjetja koristijo družbi in to eh, bi moralo biti v našem interesu, pa tudi v našem skupnem interesu. To bi moralo zanimati tudi vas in potem dodatna prožnost za države članice. Ta dodatna prožnost bi lahko spodkopala skupno kmetijsko politiko. No ja, to je zapleteno vprašanje. prizadevati si moramo za konkurenčnost tudi eh, znotraj Evropske unije. In držav, držav članic ne smemo obravnavati nepravično. Lahko si seveda zastavimo vprašanje, eh, ali so direktna plačila zmeraj pravična. Eh, določeno prožnost pa moramo dovoliti, kajti pogoji v Španiji, na Finskem in pri nas nikakor niso enaki. Pri nas smo razpravljali o tem, kako razviti idealni model, kako to najbolje povezati. Ampak pogoji so tako zelo drugačni, tako zelo različni v različnih državah članicah, eh, v gorah, eh, na območjih, kjer se nahajajo reke in tako naprej. Eh, to je težko poenotiti. Se upravičujem, še nisem odgovoril na vsa vprašanja. Vedno sem se pripravljen sestati z vami in z vami razpravljati einzelnen Fragen ja gerne dann auch noch, noch bilateral. Preostale vprašanja lahko obravnavamo posamezno na štiri oči, ker moramo iti na tretji sklop. Najlepša hvala obema gostoma v drugem sklopu. In Zahvaljujem se tudi za razpravo o horizontalni uredbi. Sedaj imamo tretji sklop. Z nami sta gospod Pedro Gajardo in pa gospod Edouard Rousseau. dann würde ich vorschlagen, wir steigen gleich. Potem predlagam, da kar začnemo. Torej, tretji sklop. Če lahko svojo predstavitev opravite v manj kot desetih minutah, vam bom zelo hvaležen, kajti tako bomo skrajšali že tako ali tako prekoračen čas. Izvolite, gospod Gajardo. Lep pozdrav vsem skupaj, gospod predsednik. Zahvaljujem se odboru za kmetijstvo, da ste me povabili. Sem podpredsednika Sahe, španskega združenja mladih kmetov in predsednik Kopa Kodžeke za delovno skupino Oolnic. Sem tudi svetnik za južni del Španije, v Andaluziji. Kmetje na, se počutimo preganjeni, vedno manj nas je in kmalo bomo izumrli, če bomo tako nadaljevali. Imamo eh, zelo veliko težav. Sedaj pa o STO in organizacija, skupna organizacija trga. imamo posebne sektore znotraj skupne ureditve trga, eh, še posebej, ko gre za konkurenco, za ponestavitev eh, pravil in pa za, ravno zaradi tega se zauzemamo za poenostavitev pravil. Členi 2, 18 in 19 so nepotrebni, kajti, če resnično želimo kaj doseči in če komisija za, s tem želi, da delujemo tako kot vedno in če bomo kmetje trpeli zaradi problemov in težav in ovir na trgu, potem eh, se ne bomo uspešno soočali z eh, dogodki, kot so eh, ruski embargo, brexit, povračilni trgovinski ukrepi in tako dalje. Na področju govedine ni prišlo do večjih težav, treba je spodbujati učenje o zdravi prehrani v šoli, spodbujati zdravo prehrano med mladimi in da ohranimo že sedanje in obstoječe modele za upravljanje. Glede fitosanitarnih vprašanj, mi nismo odgovorni za sanitarne krize, ki se pojavljajo. Tudi mi trpimo zaradi posledic zaprtja nekaterih gospodarstv. Za riž potrebujemo referenčno ceno, kajti cena je dosti nižja od proizvodne cene. To velja tudi za olčno olje. Videli smo, da je treba zvišati referenčno ceno. nič cele 83 ni dostojna cena. Pred petimi leti je stal en liter. Potrebujemo tudi več prožnosti glede zasebnega skladiščenja masla. To je eden od eh, redkih ukrepov, ki jih moramo sprejeti. Komisija moramo pregledati cene in v Sahi menimo, da so ukrepi slabo zastavljeni. Potrebujemo več eh, jasnosti in eh, davke za to, da bomo dobili ustrezen dostop. Pozivamo tudi inštitucije, da se izboljšajo ta orodja. V vinogradništvu menimo, da ne smemo dopustiti hibridnih nasadov, zaradi tega, ker takšni nasadi lahko škodijo evropskemu vinu in škodijo lahko tudi dobremu imenu in ugledu našega vina. Ravno tako se ne strinjamo s tem, da bi odobrili vrste um, trte, kot je Viti Slambruska, ki je bila že propovedana, in da ohranimo sedanjo situacijo glede brezalkoholnega vina. Tukaj vidimo možnost, da se trži takšne proizvodne, vendar pa mora takšno vino izhajati iz eh, vinogradov in iz eh, grozdja, ne pa iz eh, drugih virov. In glede sadja in zelenjave, ravno tako je treba spodbuditi trženje, treba je povečati transparentnost na trgu. Glede svinine, treba je ohraniti klasifikacijo kanalov in pa zakonodajni okvir za šunko in pršut. Glede mlečnih proizvodov mislimo, da bi ta sektor morala zaščititi Evropska unija. Vsak proizvod ima svoje lastne značilnosti in prehnamne vrednosti, kot tudi sestavine. Zato je treba preprečiti uporabo istih terminov pri različnih proizvodov. Govorimo o veganskih hamburgerjih, um, sojnim mleko in tako dalje. Zato moramo jasno določiti terminologijo in pa označevanje. Kot tudi pri medu moramo jasno zapisati, odkot prihaja med in iz česa je ta med sestavljen. Pri politiki kakovosti je treba upoštevati dodano vrednost zaradi više kakovosti. SKP mora ponuditi več različnih vrst podbujanja politike kakovosti. To je treba upoštevati tudi pri pripravi strateških načrtov. Zato potrebujemo skupna pravila za konkurenco, da uravnotežimo mm, verigo vrednosti in povečamo upravljanje s tveganji. SKP mora biti usmerjen v trg, vendar pa moramo istočasno preprečiti zlorabe v, verigi, v vrednostni verigi v kmetijstvu. Ravno tako je treba preprečiti nelejalno konferenco v tretjih državah. Glede geografske znaš je treba spodbujati regionalni razvoj, spodbujati tradicije, um, živila, jedi in tako dalje. Ravno tako je treba tržiti s temi proizvodi in spodbujati vse vrste podpore za podjetja, za gospodarstva in da spodbudimo predvsem naložbe. Zadovoljni smo s poenostavitvijo. Še posebej za kmete. Bistvenega pomena je tudi, da ohranimo značilnosti in posebnosti vsakega sektorja, kot tudi preprečiti nepravilno uporabo imen. Treba je tudi spodbuditi e-trgovino. E V Kopakožeki in v Asahi menimo, da je treba vzpostaviti večjo transparentnost. Ravno tako je treba spremeniti politiko konkurence, zato da okrepimo in opolnomočimo naše kmete in zajamčimo prehamno verigo v Evropski uniji. S temi tržnimi ukrepi moramo izboljšati prostovoljni režim skupaj z uh, ukrepi za stabilizacijo in uh, za krizna obdobja. Sam sem prišel kot kmet. Papiri so odveč. In jasno vam bom povedal, kaj se dogaja v kmetijstvu. Siti smo, videli smo proteste v Parizu, v Berlinu, na nizozemskem, verjetno tudi v Španiji. Tukaj sem kot kmet in jasno vam lahko povem, da smo siti. Jesti moramo. Sprašujem pa se, kaj bomo pa slišali jutri, kaj moramo misliti in kako moramo glasovati. To se mi zdi neodgovorno. Siti smo tudi tega, da se demonizira fitosanitarne proizvode. Pod vprašanje se postavlja EFSO, naše znanstvenike, ki jih plačujemo z našimi davki. Siti smo tudi tega, da se kritizira agencije in da se ne uporabljajo enake enaka pravila igre kot v drugih državah. Načela vzajemnosti ni. Uvažamo proizvode, ki ne spoštujejo istih standardov kot naše, naše kmetije. Ravno tako je treba spodbuditi raziskave, inovacije in genske raziskave za boj proti podnebnim spremembam. Vsi si želimo istega kmetijskega modela, konvencionalnega, tehnološkega, ekološkega modela. Vsi modeli so lahko transni, če to počnemo dobro. Siti smo trgovinskih sporozumov, ki ne upošteva načela recipročnosti, kot je sporozum z Merkosurjem v Španiji. Nas to zelo boli. Siti smo tudi tega, da govorimo o kmetijstvu in življenoreji kot o povzročitelju, povzročitelju podnebnih sprememb toliko, da veste, smo edini sektor, ki lahko oblaži posledice podnebnih sprememb. Kdo lahko oblaži posledice? Samo kmetijstvo. Siti smo tudi tega, da smo edini, ki plačujemo za posledice škode, ki jo povzročijo volkovi in medvedi. In Pedro Barato je dejal, kdor onesnažuje, um, plačuje in kdor čisti, bi moral za to prijeti denar. Hvala. Vielen, vielen herzlichen Dank. Man hat gemerkt. Najlepša hvala. Videli smo, da ste potrebovali določen ventil. Torej, govorimo o ureditvi, o skupni ureditvi trga. Izvolite, gospod Huso. Gospod predsednik, najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da spregovorimo na tem odboru. Imenujem se Eduard Huso sem ekološki kmet, s ekološkim kmetovanjem se ukvarjam že 20 let eh, na jugozahodnem delu Francije. Prihajam iz Nove Akvitanije in sodelujem v organizaciji Interbio. Gre za organizacijo, ki združuje tiste, ki se ukvarjajo z ekološkimi proizvodi, torej pridelovalce, pobiralce, organizacije, predelovalce in tudi dobavitelje. Najprej bi rad povedal nekaj o zvemi, kar je dejala finska kolegica v zvezi z regeneracijo tal kako lahko s kmetijskimi praksami dosežemo to, da ne bodo tla izgubljala vrednosti. Rad bi omenil tudi gospodarski in socialni vidik v ekološkem kmetovanju. Tudi ti prispevajo k vrednosti. Treba preprečiti to, da bi vrednost odhajala in da to ohranimo v celotni verigi da dosežemo večjo ravnovesje. Cilj našega združenja je, da združimo različne poklice povezane z ekološkim kmetovanjem in da sodelujemo zato, da bomo lahko skupaj ustvarili skupno vrednost. Naša organizacija um, predstavlja sektor, ki ima prometa v vrednosti 1,3 milijarde evrov. To pomeni, da pokrivamo zelo veliko področje in da lahko skupaj resnično dosežemo nekaj novega. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar pa je največji izziv naše organizacije ta, da da skupaj lahko upoštevamo interese vseh poklicev pri oblikovanju skupnega gospodarstva, da oblikujemo okroglo mizo in skupaj z vsemi deležniki ustvarjamo vrednost. Naj vam podam enostaven primer. Na tem smo delali zelo dolgo časa, Ta podoba je povzetek, vendar pa je to zahtevalo ogromno sodelovanje med različnimi akteri v tej vrednostni verigi. Torej imamo predelovalce, proizvajalce, um, mlinarje, uh, peke in pa distributerje. In pogovarjali smo se, kako razdeliti vrednost žita pri proizvodni kruha. V skupini smo se dogovorili, da se stavimo vrednostno verigo. Kaj smo gotovili? Da, ko pogledamo ceno žita v kmetijstvu in da tona žita stane 430, 433 evrov, kar ni dovolj za kmeta. Torej, če imamo ceno bagete, če k temu dodamo še maržo peka in distributerja in da če dobimo celo 1,16 evra za um, bageto, vidimo, da če imamo orodje, za skupno sestavljanje vrednostne verige dobimo možnost za prilagajanje cene. Torej, ti so ukrepi, ki jih mora sprejeti Evropska unija za kmete, da spodbudimo kmetijstvo, ki si prizadeva za varno hrano in za varovanje okolja. Vendar pa gre tudi za komplementarno um, delo, ki želi ustvariti vreč vrednosti na začetku verige. Torej, tukaj vidite, vračanje vrednosti. Pomembno je, da posvečamo pozornost takšnim pobudam in delu med profesionalnih organizacijah, zato da bi na podlagi tega ustvarili zakonodajni okvir in da bi takšni modeli dobili verodostojnost vrednostna veriga v tej, v tej regiji je zelo dober primer za to, da dobimo dovolj prostora, da proizvedemo dovolj veliko količino pridelkov in da ustvarimo verigo, kjer se ljudje poznajo. gre za delo, ki smo ga opravili na podlagi oziroma v primeru kruha, vendar pa tudi pri jajcih. Zelo hitro ugotovimo, kje je največja vrednost, ko analiziramo tok v izdelavi proizvoda, potem moramo analizirati tudi logistiko in vidimo, da imamo vrednostno verigo, ki poteka na različnih ravneh pri določanju cene določenega izdelka. Vprašanje, ki je zelo pomembno za podporo takšnih pobud, je duh, ki se imenuje community food, torej hrana skupnosti. Torej, da upoštevamo celotni sektor pri oblikovanju cena, cene in da razvijemo regionalno gospodarstvo, ki bo zadovoljilo vse udeležene. prodaja in trženje kakovostnih izdelkov ne more obstajati brez vzajemnosti med eh, distribucijo in eh, vele blagovnicami, ki morajo sodelovati pri ustvarjanju vrednostne verige. Prvi člen ali zadnji člen, odvisno kako na to gledati, torej, gledate torej kmet, ne bo potegnil kratko v tej verigi. In še en vidik, ki se nam zdi bistven, to je. Da bi lahko zbrali ključne informacije in referenčne informacije glede količin, eh, cene in marš. Tudi pri tem potrebujemo podporo Evropske unije in vlad, da bomo skupaj ustvarili podlago, na kateri bomo lahko izvali naše gospodarske dejavnosti. Delo poteka v skladu z dvema metodologijami, ki se med seboj dopolnjujeta. Gre za zbiranje podatkov, eh, gospodarskih in socialnih podatkov, ki jih zbiramo redno. Delo poteka v skupi, v skupini s predstavniki različnih poklicov in združenj, ki sodelujejo v vrednostni verigi in v kmetijski verigi. S tem je moja predstavitev končana. Najlepša hvala. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala obema predavateljema. Sedaj bomo dali besedo poslancem. Gospod Paolo de Castro se je povedal svojemu vprašanju. Sedaj pa gospa Sander, želite zastaviti vprašanje? Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila obema gostoma, ki sta z nami delila informacije. Najlepša hvala, da ste to storili s takšno strastjo. Mi ravno tako delimo to strast do kmetijstva. Kmetijstvo je pomembno za prehranjevanje, za gospodarstvo in pa tudi za razvoj podeželja. Gre za zelo pomembno področje, ki vključeno obsega veliko. Govorili smo o kakovosti, ureditvi tržga, eh, trga, o sodelovanju med različnimi verigami in pa upravljanje s krizami. Uh, Z vašimi predlogi ste pokazali, da gre za zelo raznolik sektor. Odzvali ste se na predlog komisije. Lahko vam povem, da gremo v pravo smer, če upoštevamo to, o čem smo že glasovali v našem odboru. Kaj bi vi še radi videli, da storimo v našem odboru. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Deserne. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se pridružil Ann Sonder. Glede tega, da se zavedamo težav, s katerimi se sooča kmetijski sektor, to ste tudi sami dobro poudarili. Vsi tukaj smo o, zelo občutljivi za ta vprašanja. odgovorni smo za reševanje vprašanj, s katerimi se soočajo kmetje, da poskrbimo za njihove prihodke in za preživetje. Grede skupne ureditve trga. Tukaj moramo odpraviti vse ovire za to, da bi se kmetje lahko organizirali na način, da bi bili čim bolj učinkoviti, da bi ustvarili dodano vrednost in da se odzovemo tudi na pričakovanja naših državljanov. Glede na razprave, ki smo jih imeli z drugimi gosti v zvezi z drugimi vprašanji, ki zadevajo skupno kmetijsko politiko, mislim, da ne smemo zapirati vrat eh, za rešitve v okviru reforme skupne kmetijske politike. Mi Tudi mi si želimo čim boljših rešitev. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Bito. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vaši predstavitvi. Gospod Gajardo, mislim, da se strinjamo glede vaše diagnoze in glede vaše ocene situacije. Ne vem, če se strinjamo glede odgovora rešitev za izhod iz te situacije. Omenili ste tudi našo odgovornost za odzivanje na težave na trgu. Z uredbo o skupni ureditvi trga je komisija delovala v posebnem gospodarskem okviru za kmete v luči podnebnih sprememb, ehm, okoljskih vprašanj in tako dalje. Torej, želimo urediti trg, ki bo čim bo pozitiven za kmete. Glede skupne ureditve trga, res je, da se pojavljajo nove vrste kmetovanja, med njimi tudi ekološko kmetijstvo. To zahtevajo tudi potrošniki, teh potrošnikov je vedno več kmetijstvo, skrbi za okolje, za dobro počutje živali in eh, zakaj se tega ne upošteva v uredbi sud, čeprav so te prakse dobre, kako bi lahko mi vključili takšno kmetijsko prakso v uredbo o skupni ureditvi trga. Najlepša hvala. Hvala za besedo. Hvala obema za to strastno predstavitev. Mislim, da je zelo na mestu in v pravem času. E, popolnoma se strinjam, da je za ureditev trga ključna povezanost znotraj kmetijskega sektorja, pravična delitev prihodka, kar je danes eden od največjih problemov. Kmetje bi dosti raje dobili pravično plačilo za pridelke kot subvencije, vendar žal tržne razmere včasih to onemogočajo, včasih pa sami premalo storimo. Javne storitve za katere bomo dali javni denar, je tako varna hrana za potrošnike, varno okolje, počutje živali, pošten položaj za kmetovalce. In prostora je za vse tipe kmetovanja, tako za ekološko, eh, integrirano, konvencionalno, raz, od, od, različno od tehnologij, moramo imeti različna merila, različne spodbude in jih tudi primerno, primerno nagraditi. In zavedajmo se, da so kmetje del rešitve, ne pa del problemov merke schon, die Kollegen ignorieren mich heute. Äh, Kollegin. Še kolegica Aguilera, najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem vesela, Pedro, da si prišel do besede tukaj, da si se izrazil tako odločno, da si izrazil trpljenje in delo, ki ga upravljajo kmetje. Dobro bi bilo, če bi bili z nami tudi naši kolegi iz odbora Envi, da bi videli, kaj se dogaja v realnem svetu in kako živijo kmeti. Zato ti čestitam za tvoj prispevek. Mislim, da je prav, da povemo, da ni prav, da smo zastavili ceno za zasebno skladiščenje olčnega olja, ki je doseglo nič cela 83 evra na liter. Najlepša hvala, gospa Agijar, najlepša hvala, eh, gospod predsednik, najlepša hvala tudi obema gostoma. Videli smo različne dogodke, kot je kriza olčnega olja in sprašujemo se, če resnično dobro deluje skupna organizacija trga, kot je zasebno skladiščenje. Evropska komisija še vedno stavi na medprofesionalne organizacije, organizacije pridelovalcev. V Španiji zelo malo kmetov sodeluje v takšnih organizacijah. Zato me zanima, kaj meni španski strokovnjak o teh inštrumentih, ki naj bi dosegla večjo razsežnost v novi skupni kmetijski politiki. Gospod Jürgen. Najlepša hvala, gospod predsednik prav je, da ohranimo 13 odstotno vrednost sredstev za neposredna plačila v nacionalnih svežnih in še tobačni sektor. V Evropski uniji imamo veliko razlik na področju pridelave tobaka. Mogoče bi lahko dodali še tobačni sektor, k tistim sektorjem, kjer morajo pogoje postaviti tiste države, ki poznajo to predelavo. Še gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Menite, da bi predelava surovin na kmetiji pomagala uh, pri večji prisotnosti na trgu. In kaj menite, da bi lahko storili glede tega še kolega Hojs? Uh, gospod Gajata, dejali ste, da družba ni pravična do kmetovalce. Dejali ste, da je treba odpraviti rede za sladkor uh, in pa za mleko. Ampak vi ste so odgovorni za to. Mi smo bili v mašini, ki smo dajali, da je treba zaščititi, ohraniti vse te rede. In sedaj pravite, da eh, blatimo samo kmetovalce. Ampak vi morate biti tudi samo kritični. Eh, torej, vi zahtevate gensko spremenjene organizme, kako je to možno? Ina. Ja, wir wissen ja, dass Kleinbauern jedes Jahr. Äh Kolegica eh, Wiener, da, eh, torej, eh, vemo, da se kmetije uničujejo in vemo, kakšne posledice ima to. Um, eh, torej, da potem postanemo eh, talci agroindustrije. Eh, Eh, ki, velike industrije, ki želi odpraviti majhne kmete samo zato, ker mislimo, da moramo nahraniti svet. Eh, mislim, da bi eh, pomagali že, če bi kmetu omogočili, da bi prehranil svojo lastno družino. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Potrebujemo učinkovite instrumente za spopadanje z izzivi na trgu. Zanima me odgovor komisije glede ameriških eh, sankcij. Ali bi bilo mogoče mehanizme, ki naj bi stopili v veljavo šele čez dva, tri eh, meseca, vzpostaviti avtomatično v okviru Svetovne trgovinske organizacije? Na ta način bi se kmetje laže soočili z težavami na trgu. Druga točka pa se, nahaja, pa se nanaša na Lizbonsko pogodbo. Želimo ohraniti čebele, sicer ne bomo imeli medu. Ali bi lahko spremenili direktivo iz leta 2014? tako da bi imeli oznako izvora uh, na eh, medu. Vse mora biti dosledno. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikom. Sedaj bosta predavatelja dobila po dve minuti. Um, vse ostalo pa bomo obravnavali dvostransko. Izvolite, gospod Gajardo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vsa vprašanja in prispevke, gospod Sander. Strinjamo se glede tega, da moramo spremeniti člene 2, 18 in 19. Ti členi so nevarni in te treba spremeniti. Pozdravljamo vse spremembe. Gospod Bito je govoril, da je treba unaprej sprejemati zakonodajo. Ni prav, da samo nekako popravljamo že storjene napake in potem upravljamo s sanitarnimi prehrambnimi krizami. Treba pa je poskrbeti tudi za trgovinske sporazume, ki bodo vzajemni. Ne moremo spremati različnih inštrumentov za različne strani. Veliko ukrepov smo že um, sprejeli glede ozelenitve in tako dalje. Ne moremo pa storiti več z manjšimi proračunskimi sredstvi. Če želimo storiti več, potem potrebujemo več sredstev. Gospod Bogovič, strinjamo se z vami glede tega, da so prihodki zelo pomembni, vendar pa sam delam za isto ceno, že 25 let gre za ceno žita. In za ceno 40 odstotkov nižjo za sončnice. In Mm, ko sem prvič ponudil pridelek na trgu, sem dobil 40 odstotkov višjo ceno kot danes. Poskrbeti je treba za rentabilnost našega pridelka. Gospa Agilera, najprej hvala za podporo. Upam, da bomo pri naslednji dražbi dosegli več. Gre za resnično um, prevaro na tem področju, kaj ti niš cela 83 evra za liter olčnega olja, ne vem, to nima nobenega smisla. Gospod Jürgen, omenili ste tobak. Tukaj nimam kaj dosti dodati. Naša naloga je, da nahranimo ljudi, da nahranimo naše družine. Živim na podeželju 6 km od vasi vendar pa vseeno menim, da moramo biti solidarni do Afrike. Več kot milijardo ljudi čaka na to, da na jih nahranimo. Nigerija, 50 milijonov prebivalcev v 50 letih, sedaj jih je 150 milijonov in mislim, da je treba vse te ljudi nahraniti, če ne bomo zašli v težave. Ja, Hvala lepa, gospod Ruso, dve minuti. Merci, monsieur president. Uh, monsieur Bito, vous avez... Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlagali ste, da bi eh, vključili eh, biološke kmete v eh, Svetovno trgovinsko organizacijo in v skupno tržno ureditev. Seveda bi bilo prav, da to starimo, kajti gre za dve usporedni obliki kmetijstva. potrebno je zagotoviti zaščito vseh zaposlenih v naših regijah. Le na ta način eh, bomo lahko spostavili konkurenčno gospodarstvo. In vsem je potrebno omogočiti preživetje. Če je le mogoče, je to potrebno storiti. Zagotoviti moramo minimalne standarde, tako eh, da eh, našega dela ne boste postavljali pod vprašaj. Prosim, da si prizadevate za to, poslanci. Lepa hvala. Imel bi vprašanje za eh, tolmače. Zanima me, ali bi lahko delali pet minut dlje, torej do 18.35, glede na to, da smo imeli vmes pol urni premor. Ich hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Wunderbar, dann kommen wir. Očitno je to možno, čudovito. Äh, Kroos, der äh, für. Sedaj pa je na vrsti gospod Kroos, ki nam bo podal um, predstavitev poročila iz eh, odbora regije. Hvala lepa, da ste me povabili, da predstavim temeljna priporočila odbora eh, regiji eh, glede skupne kmetijske politike. Ta priporočila so bila sprejeta z veliko večino v naši eh, skupščini. Glede na to, da nimamo veliko časa, bom zelo, zelo kratek. Ne bom preletel vseh predlogov, ki so povzeti v majhnem dokumentu, ki smo vam ga tudi razdelili in se bom osredotočil zgolj na najpomembnejše točke. Odbor eh, regiji eh, predlaga večjo konvergenčnost pri direktnih eh, plačilih. Poleg tega predlagamo tudi zunanjo konvergenčnost do leta 2027. Poleg tega se zauzemamo tudi za omejevanje direktnih oziroma neposrednih plačil. Potrebno je podpreti majhna in srednje velika eh, podjetja in eh, izvoz in tukaj predlagamo 30 odstotkov iz prvega stebra. Poleg tega predlagamo, da bi sredstva iz sklada za podeželjski eh, razvoj eh, namenili oziroma premestili v drugi steber, kajti v nasprotnem primeru eh, bo preveč sredstev namenjenih za kmetijstvo, ki bi morala biti namenjena podeželjskemu razvoju. Računsko sodišče je obsodilo oziroma dejalo, da Evropska komisija ni jasno zapisala ciljev, kar zadeva eh, podnebno neutralnost eh, in povezavo eh, z kmetijstvom. Tudi mi smo tega mnenja, zaradi tega odbor regi zahteva vsaj 30 odstotkov sredstev iz prvega stebra za ekološke ukrepe. Poleg tega predlagamo evropske ukrepe za obdobje do leta 2027. To je potrebno vključiti v strateške načrte, pa tudi v nacionalne. Eh, načrte, za 30 odstotkov je potrebno znižati izpuste v primerjavi z letom 2017. Eh, Potem pa je potrebno zagotoviti, da bo vsaj 30 odstotkov kmetijskih površin namenjenih eh, ekološkemu kmetovanju. Potrebno je zmanjšati uporabo pesticidov in poleg tega je potrebno izvesti direktivo o nitratih. In sicer brez vsakršnih izjem. Ta predlog bi omogočil tudi omejitev eh, izkrivljanja eh, konkurence eh, na notranjem trgu. V nasprotnem primeru bomo imeli le razdrobljenih 27 različnih kmetijskih politik, pozabili pa bomo na duh skupne kmetijske politike. Države članice morajo imeti izbiro pri ukrepih, ampak to ne sme pomeniti, da bodo države storile manj na eh, področju boja proti podnebnim spremembam. Potem pa še načrtovanje, kot recimo vzreja eh, v kletkah. Potrebno je določiti omejitve glede gostote eh, živali v kletkah. Poleg tega predlagamo tudi subvencije in pa ulaganja v zvezi z sredstvi iz drugega stebra, ki morajo biti vezana na okoljsko analizo. Naj izpostavim tudi zaskrbljenost eh, lokalnih eh, organov glede upravljanja in glede izvajanja nove skupne kmetijske politike. Poročilo Evropskega parlamenta o skupni kmetijski politiki povdarja, da je potrebno popolnoma spoštovati porazdelitev pristojnosti eh, v vsaki državi članici. Medtem pa Evropska komisija predlaga močno renacionalizacijo skupne kmetijske politike, kar bi vzelo, oduzelo eh, vlogo eh, lokalnim in pa regionalnim organom pri odločanju o načrtih za skupno kmetijsko politiko. Eh, zaključujem. Poleg tega eh, pa predlaga Evropska komisija tudi renacionalizacijo eh, obeh ravni skupne kmetijske politike. Potrebujemo skupno kmetijsko politiko z jasno določenimi cilji tudi na področju izobraževanja. Potrebna pa je tudi večja decentralizacija pri programih razvoja podeželja. S tem zaključujem. Eh, in omenil bi rad še eno pomembno vprašanje. Kmetijski sektor Evropske unije je ogrožen zaradi prednosti, eh, ki jo Evropska komisija daje izvozu. To je povezano z trgovinsko politiko. Prednost moramo dati evropskemu trgu eh, mednarodno trgovino pa postaviti na pravo mesto. Zaradi tega prosimo Eh, Evropsko unijo, da spremeni eh, pravila v zvezi z izvozom, tako da bodo pogoji bolj pravični. Hvala lepa, hvala lepa za vaš komentar in sedaj bom dal na kratko besedo še predstavniku komisije. Mislim, da bo gospodu uh, eh, Nijaro uspelo v treh minutah pokomentirati to, kar smo slišali danes popovdne. Hvala lepa, hvala lepa za eh, besedo, če tudi se mi dale zelo malo časa. Dovolite tri komentarje. Najprej neposredna plačila. Naj vas spomnim na to, da eh, pogodba eh, zavezuje Evropska komisija, da zagotovi dober normalen standard bivanja kmetovalcev. In če si pogledamo številke, potem vidimo, da ne moramo odpraviti neposrednih plačil. 40 odstotkov dohodkov prihaja iz neposrednih plačil. In Če tudi upoštevamo to, splošna raven dohodkov kmetijcev predstavlja polovico plač v drugih sektorjih. To je torej izziv. Številke pa so precej različne od države do države. Naprimer, na nizozemskem je odvisnost od neposrednih plačil mnogo nižja kot eh, drugot, naprimer eh, v Nemčiji. In to je razlog, zakaj eh, Evropska komisija ni želela postaviti določenih eh, številk glede ekoshem in pa neposrednih plačil. Eh, želimo, da si države članice same to pogledajo in če vidijo, da stabilizacija, da potrebujajo manj neposrednih plačil v svoji državi, potem lahko namenjajo manj neposrednih plačil za ta cilj in lahko storijo več o ekoshemah. Tam, kjer pa so uh, plačila, oziroma dohodki kmeta še vedno preniski, potem se bo ta denar stekal bolj v neposredne plačila, kot pa v ekosheme. Potem ste omenili, da gre, to, da gre 80 odstotkov eh, sredstev um, samo 20 odstotkom kmetovalcem. To je res, ampak to se treba pogledati na alternativa načine. Če si pogledate, naprimer, družinske eh, kmetije je več kot 75 odstotkov denarja gre, eh, je namenjenih tem družinskim obratom in manj kot ena četrtina denarja eh, se namenja velikim industrijam. To je bila moja, torej in sedaj prehajam k drugi točki. Eh, tu je vse povezano z novim modelom in pa skladnostjo ter uspešnostjo. moral bi zavrniti to, kar je povedal gospod Gajardo. Tode, ampak tukaj ne gre za to, da bi eno raven dodajali drugim oziroma ena plast dodajali drugim. Vse temelji na skladnosti. Torej, kmet mora izpolnevati eh, skladnost za to, da prejme denar. To pa ni pomembno za odnos med nami in državami članicami. Države članice o tem ne bodo več poročale Evropske komisiji, poročale bodo samo o uspešnosti. In to bo podlaga za nas, da eh, mi izpolnimo naše obveznosti iz eh, pogodbe, eh, da izvedemo postopek razrešnice in pa postopek obračunov. Torej, tu je ločnica, ki je jasna. In če to vzamete skupaj, potem vidite, da obstaja velik potencial za poenostavitev. Zato zadeve ne bodo bolj zapletene, zadeve bodo bolj enostavne, tako za nacionalne organe kot za kmetovalce. Omenili ste tudi to, da ne uporabljamo kazalnikov učinka. Ampak bomo, to bomo zagotovili, ampak kazalnike vpliva lahko uporabimo ob koncu obdobja in to je zato obveza za komisijo, ne pa za države članice. In sedaj zadnja točka. Veliko uh, sem slišal o tem, da je treba okrepiti varnost. Mi želimo ohraniti tržno usmeritev. Ampak naj vas vprašam sledeče. Če bi storili tako, kot hočete, odkot, kot hočete, odkot bi dobili denar? Dobili smo predlog finskega predsedstva in denar bo moral priti od nekod. Vzeli, tega bomo morali iz drugih delov eh, skupne kmetijske politike in to pomeni, da bi vsi obrati trpeli in zato mislimo, da to eh, ne bi bil najboljši način, kako bi potrošili naš denar. Hvala lepa. Hvala lepa.